Good morning, eh, colleagues. Before we um, go to our... Dobro jutro, kolegi. Preden se lotimo dnevnega reda oziroma točke 13, kjer gre za seznam ukrepov za spodbojanje enakosti oseb LGBTI, bi predstavil še par uh, priporočil koordinatorjev. Torej, o tem smo se pogovarjali na začetku sestanka včeraj in to je vse posledica nekaterih pisnih postopkov, ki so bili opravljeni. Torej, najprej bom predstavil to, potem pa začnemo eh, z jutranjim dnevnim redom. V zvezi s pisnimi postopkov najprej imamo uh, resolucijo Libe v zvezi s pravicami interspolnih oseb. Koordinatori so odobrili osnotek besedila tudi za ustno uh, vprašanje. Uh, v zvezi s pravicami uh, interspolnih oseb. Potem preiskave Olafa, uh, gre za mnenje uh, Libe, to se nanaša tudi na urad, Evropski tužilski urad. Torej, dogovoreno je bilo, da se uh, spremembe pripravijo v angliščini in francoščini, ker smo časovno omejeni. Potem je tukaj še predlog za uredbo, s katero so se ukvarjali Inko in Libe, gre za preprečevanje terorističnih sebi na spletu. Koordinatorji so potrdili svoje prejšnje stališče v zvezi s pravilom 53+. Torej imeli bomo pravilo 53+, na tem, da se je delata Inko in Libe. Nekoliko moramo še počakati, da se to potrdi. Obstaja torej zahtevek, da bomo imeli eh, pravilo 53 plus v zvezi, v zvezi s turistično vsebino na spletu. Potem četrta točka v zvezi s kult in eh, libe pristojnostmi. Gre za predlog za uredbo za preprečevanje širjenja eh, terorističnih vsebin na spletu. Koordinatorji so se strinjali, da je treba ustrajati, da se zavrne zahteva. Uh, Torej, imeli bomo običajni postopek po pravilu 53. Potem zadnja peta točka, ki jo bomo obravnavali pred začetkom dnevnega reda, gre za dejavnosti eh, delovne skupine v zvezi s splošnim mandatom za spremljanje situacije na področju vladavine prava in pa korupcije v Evropski eh, uniji, zlasti gre za eh, Malto in Slovaško, gre za delovno skupino, ki se ukvarja s pravno državo. Koordinatorji so se eh, strinjali, da bomo rok podaljšali na 19.4. in potem bomo to obravnavali na plenarnem zasedanju maja. Sofija Intervelt bo predsedovala tej skupini, zahtevali bomo, oziroma SND je zahteval širejš, širši mandat za to skupino. Decembra 2018 se bomo o tem še pogovarjali. Ali lahko odbor podpre ta priporočila? Ja, dobro. Naj vas spomnim, ob 15.09 bomo elektronsko glasovali. Torej, koleg, gremo na točko 13. Zelo sem vesel, da lahko v okviru uh, tedna Evropskega parlamenta za človekove pravice začnemo z razpravo v zvezi s prizadevanji, da se doseže enako obravnavanje uh, skupnosti LGBTI v Evropski uniji glede na diskriminacijo na podlagi spolne usmerjenosti in pa spolne identitete. Uh, Decembra 2015 je komisija objavila seznam ukrepov v zvezi eh, s povečevanjem to vrstne enakopravnosti in povabili smo komisijo, da nam danes predstavi oceno eh, tega seznama ukrepov eh, glede na prihodnje delo v zvezi s, te, s to pomembno tematiko. Tako da bom zdaj dal besedo predstavniku komisije gospodu Šmitu, potem pa bodo dobili besedo tudi poslanci. Hvala lepa, gospod predsednik. Spoštovani poslanci, eh, zahvalil bi se vam eh, za to, da je Evropska komisija dobila priložnost, da lahko eh, predstavi najnovejše podatke v zvezi s tem seznamom ukrepov Komisije za spodbojne enakopravnosti skupnosti LGBTI. Naj podarim, da je danes mednarodni dan transpolnih vsakega 10. novembra slavimo ta dan. Eh, gre tudi za ljudi, ki so bili eh, želje, eh, žrtve transfobije in so morda celo izgubili življenje zaradi to vrstne transfobije. Torej nekateri ljudje še vedno trpijo zaradi tega tudi v Evropski uniji. No, ob tej priložnosti je komisija letos objavila primerjalno analizo v zvezi s transspolno in interspolno enakopravnostjo v Uniji in zunaj nje. Gre za neodvisno študijo, ki, je, ki so naročile službe Evropske komisije. Torej, to je delo neodvisnih strokovnjakov na pravnem področju, ki se upra, uh, ukvarjajo z enakopravnostjo. Uh, Eh, ljudi. Gre za to, da je bilo upravljenega ogromno dela za ozaveščanje ljudi v zvezi s posebnimi potrebami transpolnih in interspolnih ljudi. Gre pa tudi za pomemben korak na področju pravne zaščite, kajti še vedno smo daleč od tega, kar bi si želeli z vidika človekovih pravic. Povdaril bi tudi, da v veliki večini držav članic Evropske unije še vedno nimajo posebnih določb za zaščito uh, interseksualnih oseb. No, naj se vrnem na ta seznam ukrepov. Torej, vedno uh, je hudo, ko se spomnimo, da uh, v skladu z anketo Eurobarometra 71 odstotkov ljudi izraža mnenjo, da uh, bi morali uh, imeti uh, vsi uh, ljudje, ki so transpolni ali pa interspolni, enake pravice kot heteroseksualni ljudje, ampak če si pogledamo, kako uh, se pri tem počutijo ljudje iz skupnosti LGBTI, potem ugotovimo, da uh, vsaj polovica ljudi, ki so bili vprašani, torej 47 odstotkov, eh, odgovarja, da so izkusili diskriminacijo vsaj enkrat na leto. No, če k temu dodamo še uh, splošne podatke iz Evropske unije, uh, potem vidimo, da uh, imamo precej dobro podlago uh, zato da eh, ukrepa tudi Evropska komisija. Zdaj pa se znam ukrepov. Evropska komisija uporablja svoje pristojnosti za boj proti diskriminaciji. Hkrati pa skušamo tudi biti vodilni s tem, da pokažemo, kako naj bi ravnali uh, želimo spodbuditi države članice, da se bolj podrudijo na področju enakosti eh, LGBTI. Decembra 2015 smo objavili seznam ukrepov, kot je že povedal predsednik, in ta seznam zajema ukrepe na področju nediskriminacije, izobraževanja, zaposlovanja, zdravja, prosega pretoka, uh, kriminalnih zadev na področju LGBTI, pa tudi z področja širitve in pa zunanje politike. Komisija vsako leto poroča o seznamu ukrepov v pisni obliki. Želel bi izpostaviti nekatere posebej pomembne elemente za spoštovane poslance. Najprej ozaveščanje. Menimo, da je ozaveščanje še vedno bistveni element da bodo ljudje bolj pozorni in pa da se tudi ugotovi, da je treba postoriti še precej tako na zakonodajnem področju, pa tudi na področju preproste uporabe pravil v vsakdanjem življenju. Zato smo se tudi odločili pripraviti videe v zvezi z vsemi petimi črkami LGBTI. Torej, želeli smo osvetliti vsako posebno situacijo, s katero so se očajo ljudje. Želeli smo na preprost in razumljiv način uh, predstaviti stanje širši javnosti. Torej, posneli smo te videe na uh, začetku tega leta bodo lahko že uporabljeni, naslednjega leta bodo lahko že uporabljeni. Uh, še posebej pozorni smo bili na to, da uh, bodo ti videi na voljo v vseh državah članicah, zlasti v tistih državah članicah, kjer je ozaveščenost LGBTI podpovprečna. V teh videih smo pokrili različne tematike, tako kot je bilo spostavljeno tudi v eh, predlogu resolucije. No, ampak želeli smo storiti še več. Pripravili smo tudi instrumente, urodja za predstavitve, tako da lahko države članice aktivno sodelujejo v dogodkih po vsej Evropski uniji. In dejansko je bilo tako, da je veliko predstavnikov aktivno sodelovalo, nekateri sto, so celo imeli maorično zastavo, uh, imeli smo specifične razprave v nekaterih državah članicah. Na kratko bi vas upozoril tudi na to, da je pomemben element podpora civilni družbi. To zlasti velja dan danes ko se uh, prostor civilne družbe oži. Eh, v 22 državah članicah imamo program REC, ki je aktivno uporabljen, tako kot je bilo predvideno v parlamentu in svetu. No, ne na zadnje pa bi vas rad opozoril še na zadnje poročilo o seznamu ukrepov. Takrat smo spodbudili države članice, naj tudi one poročajo o svojih dejavnostih na podobnih področjih. In tako lahko vidimo, da mnoge države članice poročajo o proaktivnih dejavnostih. No, zdaj pa še pogled naprej, kako želimo nadaljevati. Želimo uh, novo uh, anketo Eurobarometra v letu 2019, želimo Eh, še drugič poprašati državljane Evropske unije o pravicah LGBTI prek ankete Eurobarometra, tako da bomo imeli pregled. Tudi eh, komisar je zelo zavezan temu, da se uspešno izvaja delo eh, na področju LGBTI in da se to delo preda tudi naslednji komisiji. Naslednja komisija naj bi nadaljevala s tovrstnimi politikami. Komisarka tudi uh, načrtuje dogodke, ki se bodo zgodili ob koncu našega mandata, tako da lahko pregledamo, kaj je bilo doseženega prek tega seznama ukrepov in pa da ugotovimo tudi, kako nadaljevati. No, pa naj še zaokrožim. Uh, agencijo FRA smo že zaprosili, da še, še drugič opravi anketo med ljudmi iz skupnostmi LGBTI leta 2019, tako da bomo lahko opravili primerjavo, ali je prišlo do kakšne spremembe od takrat, ko smo začeli s tem seznamom ukrepov in do takrat, ko bomo končali leta 2019. Hvala lepa za besedo. Hvala lepa, gospod Šmit, da ste nas obustili o teh dogodkih in pa o dogodkih, ki se bodo še zgodili do konca mandata. No, dovolite mi, eh, da predn prepustim eh, besedo poslancem, da omenim še en element. Gre za resolucijo oziroma za predlog o resoluciji o pravicah interseksualnih oseb. Naš eh, odbor posveča pozornost, posebno pozornost tudi temu vprašanju, zato smo pripravili osnutek resolucije na ravni eh, zaposlenih smo o tem že eh, govorili, koordinatori so to eh, potrdili, dogovorili smo se, da bomo postavili ustno vprašanje tudi komisiji. Pred seboj imate osnutek. Zapisano je, da da so kršitve človekovih pravic eh, zoper pravice interseksualnih oseb še vedno eh, navzoče. Gre za radikalizacijo, pa teologizacijo teh eh, ljudi. Potem obravnavamo postopke registracije ob rojstvu. Potrebujemo ustrezne rešitve za um, zavarovanje pravic uh, ljudi, ki so interseksualni. To velja tudi za otroke, tako da se ne bomo sredotočili na spolne značilnosti. Torej, odpiram razpravo tako v zvezi z začetnimi komentarji komisije, pa tudi v zvezi z resolucijo. Pa če imate še kaj dodati, ste tudi dobrodošli. Tako da začenjamo razpravo. Kirkos. Gospod Krkas je prvi. Kaj je to, kjer je prvi vreme? Hvala lepa za besedo, gospod predsednik. Hvala tudi za podatke o ukrepih Evropske unije. Vidimo, da je eh, Grčija eh, država, ki zaostaja pri eh, precejšnjem številu ukrepov. Mnogih ukrepov še nismo sprejeli. Vsaj ne takih, kot jih je opisala komisija. 21. septembra eh, so eh, nadlegovali mladega moškega sredi Aten in to je zelo značilen primer. Celotna družina je bila navzoča, prišlo je do precejšnjih težav. Ta oseba ni bila popolnoma sama. Tako da na koncu smo delali uh, z različnimi organizacijami in oktobra uh, je tudi eh, prišlo do tega, da je parlament sprejel resolucijo. No? Prišlo je tudi do poročila sodišča. Ugotovljeno je bilo, da ni šlo za nekoga, ki bi bil odvisen od drog, uh, ki bi želel enostavno uh, krasti. Ugotovljeno je bilo, da je šlo za osebo, zopr katero je prišlo do mobinga. Tako da eh, moramo še kar nekaj stvari postoriti v zvezi z ukrepi, ki jih je predlagala komisija. Sofi. Um, yeah, first of all, I would like to... Najprej bi se zahvalila predstavniku Evropske komisije za uvod. Hvala komisiji za pobude v preteklih letih. Hvala tudi za bolj javno podporo komisije v povezavi s skupnostjo LGBTI. Hvala tudi, da ste bili na zoči na večjih paradah ponosa. Eh, v Evropi. Ampak kljub temu menim, da je treba postriti še, še precej stvari. Potrebujemo študije, potrebujemo obveščevalne kampanje, potrebujemo uh, podporo nevladnim organizacijam. Vse to je potrebno in dobrodošlo. No, zanima pa me, zakaj ni nobene nove zakonodajne pobude. Recimo, parlament že več let poziva k temu, da homofobne zločine iz, uh, zaradi sovražnosti um, umestimo, uh, uskladimo z drugimi tipi kriminalnih dejanj. Zato si prizadevamo že več kot deset let. Potem je tukaj še vpraševanje izvrševanja obstoječe zakonodaje. Kolikor vidim, Evropska komisija ni naredila absolutno ničesar, zopr tako imenovanega zakona o gejovski propagandi. Recimo v nekaterih državah se to uporablja, v Litvi. No, pripravili smo tudi parlamentarno vprašanje za Evropsko komisijo v zvezi s tem, kaj je bilo storjenega, da se odločba Koman v zvezi e, s priznavanjem e, parov istega spola Eh, zakaj se torej ta odločba ne izvaja? Sveda je dobro, če izvajate študije, to je potrebno, ampak Evropska komisija bi morala biti nekoliko bolj pogumna, morala bi zazeti stališče tudi na politični ravni. Sveda prek vas nagovarjam eh, tudi evropske komisarje, Torej, kakšno je stališče glede, glede enakopravnosti pri sklepanju zakonske zvede? Zdaj smo že leta 2018, skoraj da leta 2019 in komisija nekako ni naklonjena temu, da bi obravnavala ta vprašanja. Zelo na, uh, hitro recimo lahko spremete stališče glede nacionalnega proračuna Italije ali pa v zvezi z referendumom v Brexitu, v Združenem kraljestvu in pa o drugih, uh, o drugih vprašanjih. Ampak, uh, Mi tukaj govorimo o vrednotah in eh, komisija bi morala biti politična komisija, zato pokažite že svoje barve, spoštovana komisija. Recimo v situacijah, kot je bil referendum o Romuniji pred kratkim, ki na srečo ni uspel, bi morala komisija v 21. stoletju imeti pogum, da zagovarja vrednote, ki jih imamo v pogodbah, tako da bomo imeli enakopravnost pri sklepanju zakonskih zvez. Hvala, Martin Anderson. Um, uh, thank, thank Hvala lepa, predsedujoči. Pozdravljam dejstvo, da se danes pogovarjamo uh, o teh vprašanjih uh, na dan spomina opozarjamo na različne vrste eh, kršitev pravic transspolnih eh, ali pa interseksualnih oseb. Res je, eh, da se moramo pogovarjati tudi o Brexitu, osredotočiti se moramo na pravice Irske in podobno, ampak dejstvo je, da v Severni Irski že desetletja pravice uh, skupnosti LGBTI kršijo. Imamo stranko, ki zanika pravice teh ljudi na Severnem Irskem. Pomembno je, da to izpostavimo, kajti Irska zaostaja tako na severu kot tudi na jugu. imamo 10 odstotkov uh, transfobnih kriminalnih dejanj uh, iz sovraštva. Imeli smo 472 primerov in presenečena sem bila, mm, ko sem uh, izvedela iz projekta TMN o umorih, zaradi homofobnosti. 369 ljudi je bilo uh, mrtvih. In uh, to je res šokantno in zato je zelo pomembno, da se pogovarjamo o tej tematiki in da si izmenjujemo mnenja. En od štirih uh, ljudi iz skupnosti LGBTI iz Severne Irske je uh, Eh, že poskusil narediti samomor vsaj enkrat in eh, o tem eh, poročajo tudi drugi. Vse to je zaradi diskriminacije. Številke, ki jih dobivamo in pa stopnje tako imenovanega poročanja policiji, kajti vemo, da se v mnogih dejanjih niti ne poroča. Eh, vse te številke torej so zelo zaskrbljujoče. Predvsej je homofobnih stališč strank na severu Irske, recimo pri DUP, vse to šokantno in nespremljivo. Nobena politična stranka ne bi smela zanikati pravic uh, ljudi, ki uh, se ljubijo. Vsi bi morali imeti pravico do sklenitve zakonske zveze, torej treba bi bilo upraviti eh, več. Eh, lahko le potrdim vse, kar eh, počne komisija, iz izkušenj pa je mogoče povedati, da so transseksualni ljudje še vedno diskriminirani in vse to vsega tega absolutno ne moremo tolerirati. Zato morajo poslanci bolj glasno govoriti o vseh teh vprašanjih. Njihov glas je treba slišati. Hvala lepa, da danes lahko spregovorimo na to temo in upam, da bo komisija storila še kaj več, ne zgolj poročala. Hvala lepa, da ste spregovorili tudi o resoluciji. To nam je veliko pomoč. Torej, kolegi, ob 9.15 bomo imeli glasovanje, tako da se moramo držati omejitve časa za govor. Prosim, da se držite dveh minut. Kornelija je naslednja. Ja, vielen Dank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 taboiziranja in mislim, da potrebujemo eh, drugačno politiko, ki se začne že v samih šolah. Eh, tudi na evropski eh, ravni moramo jasno izpostaviti, da imamo tudi druge situacije, ne samo dva spola. Pomembno je, da človek obstaja in to je najbolj pomembno. No, v Nemčiji imamo vedno težave tudi z registrom rojstev, kaj naj storimo, kako naj unašamo podatke. No, v Nemčiji eh, je tako, da eh, mnoge eh, interseksualne osebe recimo razglasejo kar za bovne. Tudi v mnogih drugih državah je tako zgolj, da se vzpostavi neke vrste red v navednicah, seveda. Ljudje bi morali sami odločati o svojih telesih, ampak vedno se tega ne upošteva. Mislim, da je ta tematika zelo pomembna, potrebujemo tudi zakonodajne ukrepe in pa uh, konsekventno ukrepanje. Treba je vse čas govoriti o tem, pa ne samo to. Uh, ta tematika mora biti bolj izpostavljena, uh, kaj te za vse naše je zelo pomembno. Kako ravnati z nekom, ki se ne more izjasniti, kakšnega spola je, kako naj ta oseba zdaj uh, ustrezno živi. Uh, če je ne obravnavamo ustrezno. Torej, zelo pomembno je, da eh, posvetimo več pozornosti tej tematiki. Eh, hvala lepa, Kornelija, hvala lepa, da ste se držali tudi časovne omejitve. Julie Worte, naslednja. Uh, hvala lepa, da eh, se danes lahko pogovarjamo o tej zelo pomembni tematike. Nisem iz odbora Libe, temveč iz odbora FEM, ampak tudi mi se ukvarjamo uh, s podobnimi temami, torej s pravicami žensk in pa z enakostjo spolov. Treba je zajeti celotno vprašanje uh, vseh, obeh spolov in vseh drugih oblik. Torej, uh, Prisluhnila sem komisiji v zvezi s skupnostjo eh, ljudi LGBTI in eh, enakimi pravicami. Mislim, da imamo neko ločnico, ki obstaja zaradi strukture eh, moči. V različnih organih prevladujejo moški, tudi LGBTI skupnost ni dovolj zastopana. nekako imajo občutek, eh, da jih tisti ljudje, ki so ehm, na pozicijah, ne slišijo, da njihov glas eh, ni dovolj upoštevan, tako da moramo narediti več za skupnost LGBTI. Eh, rekla bi, da sem eh, zelo zaskrbljena v zvezi s pravicami eh, te skupine ljudi, eh, zlasti v Združenem kraljestvu po Brexitu. Že prej je kolegica spregovorila o diskriminaciji na Severnem Irskem. No, Evropska unija ni popolna, imamo listino človekovih pravic in ta zagotavlja neko varnostno mrežo za manjšinske skupine. Eh, spremljala sem tiste ljudi, ki so dobili pozicijo, da lahko ukrepajo eh, zlasti v okviru Brexita in mnogi od njih so homofobni. Tereza May pravi, da se bo znebila listine človekovih pravic, da ne bo eh, upoštevala te listine, torej izkorišča svoje, svojo pozicijo zdaj, ko je na moči. Tako da je pred nami kar precej izzivov v Združenem kraljestvu. No, na koncu bi pa še povedala, da sem bila čez vikend v Ukrajini, sodelovala sem s parlamentarci na področju ukrepov pravice LGBTI. Delam tudi na Balkanu in v mnogih državah, ki želijo iti po evropski poti. Tukaj v Evropski uniji se želimo izboljšati. Države članice, ki so že v naši družini, nekako drsijo nazaj, Eh, morajo se izboljšati. Ni dovolj, da obkljukamo okvirček takrat, ko vstopamo, potem pa eh, prenehamo ukrepati. Narediti je treba več, da zagotovimo eh, pravice ljudi. Gospod Jurek, izvolite. Stanki. Mhm. Dziękuję bardzo. <clears throat> Hvala za besedo. Danes se pogovarjamo o enakih pravicah za različne ljudi, govorimo tudi o dostojnosti. Tega ne smemo postaviti pod vprašaj, te pravice je treba spoštovati. Ne gre za to, da se sploh o tem pogovarjamo, ampak kaj pa je lahko kontroverzno, je sam socialni vidik govorimo recimo o enakosti v družbi. Vi želite izenačiti zakon med žensko in moškim in zakon istospolnih posameznikov. Za nas je zakon zveza moške in ženske stroške, ki lahko ustvarita življenja. Slovaška, Poljska, Mačarska imajo to zapisano v svoji ustavi. Poleg tega so na Hrvaškem in v Sloveniji ljudje na referendumu množično glasovali za ohranitev kakšne definicije zakonske zveze v ustavi. Ja, tudi v Romuniji je potekal referendum, ki pa ni bil zavezujoč. Treba je tudi prisluhniti ljudem. Velika večina je bila zato, da se ohrani tradicionalno razumevanje zakonske zveze. Če želite, da smo demokratični, potem moramo prisluhniti tudi tem glasovom. Vse, ko branimo monokamne zakonske zveze, se ne borimo proti drugim. Tudi mi si želimo, da nas spoštujete. Ko smo se pridružili Evropski uniji, ste nam povedali, da lahko lahko ohranimo vse te norme in da lahko ohranimo to spoštovanje. Hvala. Jork. Slišali smo zelo zgleden primer tega, ko večina pravi, da ima demokratično pravico, da posega v pravice manjšine. To je bilo zelo zgovorno, kaj smo sedaj slišali. Govoril si o vrednotah, mi pa se tukaj odločamo o minimalnih demokratičnih sistemah, ko tudi podelimo pravice manjšinam in tudi o tem smo že oblikovali in pripravili mnenje. Sicer sem zato, da tudi poteka referendum in nisem bila proti samemu poteku referenduma na severnem Irskem. Ampak vseeno je treba povedati, da obstajajo hude razlike v državah članicah Poljska, Litva, Mačarska, pa tudi ostale države članice so zabeležile kršitev teh pravic. Potem pa imamo druge države članice, kjer se človekove pravice in pravice manjšin spoštujejo. Vsa ta fobija je povezana z desničarskim tokom, sovraštvom proti ženskam in ostalim manjšinam in treba se je zoprstaviti temu toku. Bi se pa tudi rada navezala na to, kar je dejala Sofi. Komisija mora to več storiti tudi z horizontalno direktivo, prost pretok oseb, poleg tega se morate tudi bolj boriti proti proti sovražni propagandi, ki poteka v Litvi. Potem pa še spominski dan na žrtve transfobije. Ogromno držav članic sedaj še skoraj dopušča tudi pohabljanje transpolnih oseb in smo v letu 2018 in to je nedopustno. Potem pa še komisija vladavina prava se mora spoštovati tudi na področju skupnosti LGBTI. Videli smo, kaj se dogaja na polskem, ko pravosodje ni več neodvisno iz politične ravni v pravosodje se pretaka to sovraštvo. Potrebujemo pa tudi več financiranja, tudi financiranja skupnosti lesbi. Aprila v Ukrajini bo potekal mednarodni kongres o pravicah lesbik in prosim vas, da se ga tudi odeležete, če se ga lahko. Najlepša hvala. Minuto, ampak samo minuto imaš na voljo. Potem pa bomo zaključili s to razpravo. Ja, res bom zelo kratek. Evropska listina o temeljnih pravicah je. Zadnja listina, deveti člen pravi, da je zakon zveza dveh oseb, ki ju ščiti zakon, ne glede na spol posameznega člana tega, eh, te zveze. Poleg tega pa tudi evropsko pravo ne zavezuje držav članic, da sprejmajo zakonodajo istospolnih po rokah, ampak vzajemno priznavanje in vzajemno zaupanje delujete na takšen način, da nobena država članica ne sme ugovarjati prostemu pretoku zakonskih zvez istospolnih oseb in transpolnih oseb, ki so spremenile svoj spol v civilnem registru skladno z nacionalnim pravom vsake države članice. To pa bi bilo proti evropskem pravu. Potem pa moram še povedati, da imamo ustavno demokracijo dobre kakovosti, v kateri pravice posameznikov niso odvisne od večine, niti o glasu večine na referendumu, kajti demokracija nikoli ni vladavina večine, ampak vladavina večine spoštovanje manjšin. Treba je spoštovati neotuljive manjšine človekove pravice vseh oseb, tudi istospolnih oseb, ki želijo stopiti v civilno partnerstvo oziroma skleniti zakonsko zvezo z drugo istospolno osebo. Hvala, Juan. S tem bomo tudi zaključili to razpravo. Hvala za to razpravo. Res je bila visoko kakovostna. Ja, res je, poteka zelo zgodaj zjutraj, ampak vseeno je dobro, da smo jo imeli, kaj ti dobili smo vprašanje eh, za ustni odgovor, pa tudi predlog za resolucijo imamo. Nažalost, nimamo dovolj časa, da komisija odgovori na vprašanje Sofiji in ostalih v zvezi z horizontalno direktivo. Ampak do konca tega sklica parlamenta se bomo morda še ponovno sestali s predstavniki komisije. Prosim, zabeležiti si vsa ta vprašanja. Gre za vsebinska zakonodajna vprašanja in se da mi bomo nadaljevali z pripravo resolucije ob 15.69, to se pravi čez eno minuto, pa bomo začeli s glasovanjem. Dragi kolegi, upam, da ste pripravljeni. Vem, da si Monika ti pripravljena, ne vem pa, če so drugi. Dragi kolegi, začeli bomo s 15. točko in sicer bomo glasovali o statistiki skupnosti, o priseljevanju in mednarodni zaščiti. poučevalka je Cecilija Wilkstrom. Cecilija bi pred glasovanjem želela kaj povedati. Ne, to pomeni, da lahko takoj glasujemo. Predlog spremembe 56 glasujemo. Konec glasovanja. Ali ste vsi glasovali? 20 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 57 glasujemo. Konec glasovanja. Se opravičujem, dragi kolegi kompromis ena, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisni predlog dva, glasujemo. Dvainšestdeset se opravičujem glasujemo o predlogu spremembe 62. Konec glasovanja. Sprejeto. 63 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 64 glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. No, sedaj smo pa res pri kompromisnem predlogu. Dva glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. kompromisni predlog 3 na 15. strani ga lahko najdete. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisni predlog 4. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisni predlog. Pet glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 1, 4, 8. na strani 22, predlog spremembe 148. Glasujemo, ali ste glasovali, konec glasovanja, zavrnjeno. 149 glasujemo, konec glasovanja, sprejeto kompromisni predlog. Šest glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Vodne izjave. 36, predlog spremembe 36, glasujemo. 37, prvi čujem, konec glasovanja. Sprejeto. 38, glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto 39 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 40 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 41. Glasujemo konec glasovanja. Zavrnjeno 42 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 43 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 44 glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. 45 glasujemo, konec glasovanja. Sprejeto 46 glasujemo, konec glasovanja. Zavrnjeno 47 glasujemo. Monika, glasovati moraš. Konec glasovanja zavrnjeno. 48 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 49 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 50. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto 51. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 54. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa bomo poimensko glasovali o celotnem besedilu. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 36 za 4 proti in sedaj še končno glasovanje, ki zahteva absolutno večino. Glasujemo. Ali ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto 36 za 4 proti en zdržan čestitke poročevalki. Sedaj bomo glasovali o mnenju za vzpostavitev instrumenta za finančno podporo podporo za upremo za carinske kontrole v okviru sklada za integrirano upravljanje meja. Žeron Lenar je pripravljalec mnenja, bi želel kaj povedati, mislim, da ga sploh ni tukaj v dvorani. Dobro, bomo kar glasovali. Predlog spremembe 16 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 17 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 18 glasujemo. Ne moreš me kar takoj prekiniti. Dobro, konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 2 glasujemo. Konec glasovanja sprejeto, tri glasujemo, konec glasovanja. Sprejeto, predlog spremembe štiri glasujemo, konec glasovanja. Sprejeto, predlog spremembe devetnajst glasujemo, konec glasovanja. Sprejeto. 20 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe, oziroma kompromisni predlog. Ena glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Predlog spremembe 22, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 23, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa vodne izjave. Predlog spremembe 7, glasujemo konec glasovanja. Zavrnjeno. 8 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 9 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 10 glasujemo. Konec glasovanja. Severinoj najske sujemo. Konec glasovanja. Severnjeno 12 glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto 13. 13 tako je glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Ena, predlog spremembe, ena, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, 14, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, 15, glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno. Sedaj pa še poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 37 za en poroti. Čestitke poročevalcu. Sedaj pa bomo glasovali glasovali še o zadnjem poročilju, gre za skupne določbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo. Glasujemo kompromisni predlog 11. Konec glasovanja. poročevalec je Tomaš Števski, sprejeto 16, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj smo glasovali o predlogu spremembe 16, ampak dobro, da si me malo prekinila. 17, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto. 84 glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto. Kompromisni predlog 1, glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Predlog spremembe 95. Glasujemo. Tako je. 95. Konec glasovanja. Sprijeto. Kompromisni predlog 2a. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto kompromisni predlog 2b glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 96 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 105 glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto 106 glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto 107 glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto 108 glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. 20, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 109 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 110 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 21 glasujemo, konec glasovanja. Sprejeto, 22 glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno. 111 glasujemo. Konec glasovanja sprejeto 23, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto 113, glasujemo. Konec glasovanja, zavrnjeno 114, glasujemo. Smo pri 114. Ali ste glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto 115. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromisni predlog 3. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 100. 18, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto 120, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto 121, glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno 28, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisni predlog 4a. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisni predlog 4b. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. 127, predlog spremembe 127, glasujemo, konec glasovanja. Zavrnjeno. 128 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 129 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 130 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 131 glasujemo. Konec glasovanja se vrnijo na 132, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 133, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 134, glasujemo. Konec glasovanja sprejet 135, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 136, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 137, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 32, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 33, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 138, glasujemo. Closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno 139. Closed. Konec glasovanja. Zavrnjen. 140, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. 141 in 142 sta identična, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta. 143, glasujte prosim. Konec glasovanja. sprejeto. 144 glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. 145 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 34 glasujte, prosim. konec glasovanja. Sprejeto. 146, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. 148, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. 149, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 5 glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. 153. Glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. 154. Glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto 155, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto 156, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 157, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 158, glasujemo. Konec glasovanja sprejet 159 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 160 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 161 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, kompromis šest, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, kompromis sedem, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, kompromis osem, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, predlog 177. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 178. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno kompromis 9. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog 181. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 183. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 184. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto 185 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis 10 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto predlog 189 glasujemo. Konec glasovanja. sprejeta. 190 glasujemo. Closed. Konec glasovanja. Sprejeta. 191 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 192 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 193 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 194, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 195, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 196, glasujemo konec glasovanja. Sprejeto 197 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 198 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 199 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 200, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 202, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 201, glasujemo konec glasovanja. Zavrnjeno 203 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 204 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 205 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Navedbe, predlog 2, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, kompromis 12, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, 42, glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. Vodne izjave 44 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 45 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis 13 glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Predlog pet pri uvodnih izjavah glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 47 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 14 glasujemo. 47 smo ravno kar obdelali. Kompromis 14. O tem glasujemo. Kompromis 14. Glasujemo še enkrat. Konec glasovanja, sprejeto. 53. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto 54, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 55, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 56, glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Sedem, glasujemo. Konec glasovanja. Kompromis 15 je sprejet. Kompromis 15a, glasujemo. Birgit, se z menoj pogovarjaš? Ja, hvala. Konec glasovanja sprejeto. Kompromis 15b glasujemo. Zelo enostavno glasovanje si nam pripravil, Tomas. Konec glasovanja sprejeto. Predlog 9 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog 60. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 61. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 62. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Predlog 10, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, 63 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, 64 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, 11 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, kompromis 16, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, predlog 13, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 14 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 67 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 68 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 69 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 70 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 71 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 72 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 73 glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno. 74 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 75 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 76 glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno 77, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 78, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 79, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 80, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 81 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 82 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 83 glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog 15 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. In še končno glasovanje glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali, konec glasovanja, Sprijeto 31 za, 2 proti 9 vzdržanih glasov. Čestitke poročevalcu. Uh, S tem se je tudi zaključilo današnje glasovanje, kolegice in kolegi. Okay, colleagues, we can resume our agenda. Kolegice in kolegi, lahko nadaljujemo z dnevnim redom, če ste vsi pripravljeni. Tisti, ki vas ta točka ne zanima, pa prosim, da zapustite dvorano. Zdaj nadaljujemo s točko 19, ad hoc delegacija odbora Liber na Slovaško in Malto. Delegacija je bila tam od 17. do 20. septembra. Zgolj v vedno statkog delegacijo je vodila Sophie Intfeld, ki je tudi predsedujoča delovni skupini, ki ima splošen mandat, da spremlja razmere na področju pravne države in na področju boja proti korupciji znotraj Evropske unije. Mandat te skupine je tudi ta, da naslovi konkretne situacije zlasti tokrat v primeru Malte in Slovaške. Besedo predajam Sophie Intfeld ki bo predstavila poročilo z te misije. Besedo bodo dobili tudi poročevalci v senci in drugi kolegi. Sofi bi predstavila poročilo, prosim. Hvala lepa, predsednik. V imenu delegacije bom z veseljem predstavila poročilo z te misije. Obiskali smo Slovaško in Malto, skoraj da pred dvema mesecema in sicer med 17. in 20. septembrom. Obiski delegacije so bili povezani s predhodnimi obiski, ki smo jih opravili na Slovaškem in na Malti. Spremljali smo, kaj se dogaja z preiskava mm, umorov Dafne Karuane Galicije in Jana Kučaka, ki sta oba preiskovala primere korupcije, ki so bili povezani s politiki. Ne smemo pozabiti, da je bil to razlog, zakaj je ta delegacija tja sploh odpotovala. Dve zadevi smo preverjali. Kot prvo, kakšen je dosežen napredek v tej preiskavi o umora pa tudi nasplošno smo preverjali, kakšno je stanje pravne države v obeh državah, kako delujejo institucije. Poročilo je zelo podrobno, vsebuje dejstva, 40 do 45 strani ima. V prilogah imamo tudi reference na zadnji razvoj dogodkov. Najprej obe preiskavi umorov v obeh primerih so domnevni morilci, tisti, ki so dejansko izvršili umor, že bili aretirani. V primeru Slovaške se je to zgodilo kmalo potem, ko smo opravili obisk. V obeh primerih pa se še vedno ne ve, kdo je naročil ta umor, torej ti so še vedno na svobodi. Iz očitnih razlogov policija seveda ne more z nami deliti operativnih podatkov, kar je seveda povsem upravičeno. Moram pa reči, da sem opazila drugačen način komuniciranja strani slovaške in malteške policije. V zadnjih dnevih je bilo objavljenih kar nekaj poročil v medijih, v katerih piše, da malteška policija pravi, da je identificirala naročnika oziroma naročnike umora Dafne Karovane Galicije. Sama težko presojam, kaj drži in kaj ne, ker gre za izjave v medijih, neformalne izjave, ki jih potem zanikajo. Škoda, da se stvari komunicirajo na takšen način. Pozdravljam pa dejstvo, da je prišlo do aretacije storilcev v obeh primerih. Ljudje, ki so jih aretirali na Slovaškem, so tudi pripravljeni sodelovati z eh, oblastmi, so pripravljeni deliti informacije. Na Malti do tega ni prišlo. Strinjamo se, da je treba zagotoviti pravici. Nikoli ne bi smeli dopustiti, da umor ostane nekaznovan, še posebej, če gre za takšne primere, ko so mediji preiskovali primere korupcije. Pomembno pa je, da to pravico zagotovimo tudi za družinske člane Dafne in Jana in Martine. Ne bom se spuščala v vse podrobnosti poročila, to lahko sami preberete, na kratko se bom dotaknila parih ključnih točk. Začnimo s Slovaško na Slovaškem smo dobili mešane vtis, še vedno obstajajo velike težave, veliki pomisleki. Na Slovaškem je okolje za novinarje še vedno sovražno, nekdani premije Fico je ponovno podal kar nekaj sovražnih pripomp v odnosu do novinarjev v zadnjem obdobju. Upam, da bodo slovaški organi nastopili zelo jasno in odločno in se od tega distancirali, da bodo novinari lahko prosto in svobodno opravljali svoje delo. Nekaj zaskrbljujočih dejstev se je pojavilo. Ne vemo, v kolikšni meri, če sploh jih organi preizkujejo naprimer nenavaden primer ugrabitve vietnamskega poslovneža ter morebitna udeležba nekdanjega notranjega ministra Kalinaka pri tem početju. Potem je tu primer motoristične tolpe, ki ima na voljo orožje in eh, tudi blindirana vozila v nekaj prostoru, ki je zaprt za druge. Slovaški organi, kot kaže, tega ne preizkujajo. Težave se pojavljajo z črpanjem sredstev iz kmetijskega proračuna, zlasti na vzhodu Slovaške. Kolikor vem, se zadeva preučuje. Me pa malce skrbi predvsem to, da kako se skupaj vpliva na kmete, ki so nekako med skilo in karibdo, med posameznimi organi. Prišlo je tudi do določenih izboljšav. Ugotavljamo, da skušajo spremeniti način, kako se imenuje policijskega načelnika, kako se imenuje sodnike na ustavnem sodišču. Zaenkrat ni bilo sprejetih odločitev s tem v zvezi. Pred februarjem je 9 od 13 ustavnih sodnikov bilo predmet zamenjave, kar je precejšnje število novih nominacij. Zdaj se bodo sodniki menjali na podlagi novih, bolj preglednih pravil. Pod manjšim vplivom predsednika bo potekalo vse skupaj tudi glavnega načelnika policije bodo imenovali na drugačen način. Slovaška vlada nam je včeraj tudi obvestila v pismo o vseh pobudah, ki so jih sprejeli po tem, ko je Beneška komisija podala svoje mnenje, pa tudi Cepeš je podal svoje mnenje v zvezi s pravosodnim sistemom, kar je dobro. Zanimalo nas je tudi, kaj se dogaja z javno radio-televizijsko postajo RTVS. Namreč novinarji so dobili navodila, kako naj poročajo o dejstvih v zvezi z opozicijskimi strankami. Vlada nam je zagotovila, da to niso uradna navodila, da so to navodila, ki jih je podal en posameznik, To so sicer pozitivni dogodki, ampak vseeno bomo skrbno spremljali, kaj se bo dogajalo v prihodnje, da bodo te pozitivne spremembe ostale v veljavi. Bomo pa zahtevali, da spremejo dodatne korake v boju proti korupciji. Preverili bomo tudi, kaj se dogaja s položajem medijev, ki so, kot kaže, večinoma v rokah oligarhov. In še razmere na Malti. Moram reči, in to je res osebna pripomba, da me stvari precej skrbijo, da ne rečem, da sem globoko zaskrbljena nad tem, kaj se dogaja na Malti. Zelo težko je ugotoviti, ali preiskava, policijska preiskava ali preiskava tožilstva pravosodna preiskava sploh potekajo, če sploh poteka kakršnakoli preiskava. Vsakiš se pojavljajo navedbe, določeni sumi za navedbe in domneve, za katere mi menimo, da bi jih morali preiskati. Je težko ugotoviti, ali so jih dejansko preiskali in kaj se je s tem zgodilo. Iz medijev smo nedavno izvedeli, da je lastništvo podjetja 17 Black, ki je del ureditve, znotraj katere se izplačuje politike. Torej, da je lastništvo tega podjetja zdaj jasno. Iz medijev smo izvedeli, da sta dva iz vladnih krogov predmet kazanske preiskave. Potrditev s tem v zvezi sicer nimamo, bi me pa seveda zanimalo, ali se preiskava izvaja in če ja, da ta dva posameznika odstopita. Še vedno je okolje za novinarje precej sovražno. Grozijo jim, da jih bodo tožili zaradi klevetanja. Malteška vlada bi morala storiti več tudi, kar zadeva boj proti sovražnemu govoru, ki ga je deležna družina Dafne Karuane, potem so tu še tožbe zaradi klevetanja, kolikor vem, se te tožbe niso omaknile. Vlada skuša najti rešitev. Skupaj s tistimi, ki želijo postaviti začasen spomenik Dafne Karuana, malteško vlado oziroma oblasti pa pozivam, da najdejo neko humano rešitev za ta problem kaj je pozitivnega. Veseli smo, da je malteška vlada upoštevala naš predlog, da povabijo Beneško komisijo, da ta opravi neke vrste revizijo pravne države in institucionalne ureditve na Malti. Beneška komisija bo poročala nekje sredi decembra o tem, kaj se dogaja. Zato smo tudi prosili, da se podaljša uh, rok, znotraj katerega naj naš odbor pripravi resolucijo. Želimo namreč upoštevati tudi ugotovitve Beneške komisije. In še končna pripomba glede Malte. Zelo, zelo me skrbi, ne vem, kako naj spoh rečem. Število področji ki nas skrbijo, pranje denarja, korupcija, goljufije, morebitno neprimerno vplivanje na rezultat volitev, potem odnos do novinarjev. Številna imenovanja se opravijo neposredno ali pa posredno strani premijeja ali njegovega kabineta zato težko gotovimo, kako lahko sploh ti ljudje neodvisno upravljajo svoje delo. Če združimo vse te elemente, se mi zdi, da je slika zelo, zelo, zelo zaskrbljujoča. In še sklepna pripomba v zvezi z zlatimi vizumi. To sicer ni monopol Malte, to obstaja v različnih schemah, v različnih stopnjah v večjih državah, tudi v moji državi, gre za prodajo potnih listov, za neposredno ali posredno prodajo dovoljen za prebivanje, gre pa tudi za morebitno nezakonito trgovanje s kratkoročnimi šengenskimi in humanitarnimi vizumi. Vse to ogroža šengen, pa tudi varnost in pravno državo v Evropi v celoti. To je res osebna pripomba, ne v imenu odbora, ampak sama močno dvomim. V to, da so te scheme prodaje potnih listov skladne s šengenskimi pravili. Razočarana sem, da komisija še ni predstavila svojega poročila in svojih priporočil. Dolgo časa že čakamo na predlog komisije v zvezi z uredbo o zlatih vizumih. Vem, da komisar že ukrepa na področju nadzora nad bankami, na področju boja proti pranju denarja, kar pozdravljam. Torej, predsednik, to je par ključnih točk iz tega poročila. Upam, da bomo glasovali o resoluciji spomladi leta 2019. Kot rečeno, prosili smo, da se rok podaljša, ker želimo vključiti tudi sklepe in ugotovitve Beneške komisije. Do takrat pa bomo spremljali razmere na Slovaškem in na Malti. Morda bomo morali spremljati tudi razmere v drugih državah, če nas bodo na to opozorili, zaenkrat pa ti dve državi. To... Hvala lepa sledijo člani delovne skupine, potem pa bodo dobili besedo tudi drugi kolegi. Roberta Mecola, Jozef Weidenholzer, Monika Makovej in Sven Gigold so bili uh, v delovni skupini, potem gospod Franz, še kdo kolegi. Naš čas je omejen, pomembno je, da se stavimo seznam govornikov. Zaključujem ta seznam. Roberta Mecola je bila predstavnica skupine ELS izvoli. No, preden začnem, gre za razpravo, ki so jo na Malti skrbno spremljali. Žal mi je tudi, da ne morem spregovoriti v materinščini od tej zelo pomembni zadevi. Mogoče bi sekretarijate lahko poskrbel za to, da ko že imamo na dnevnem redu tako pomembne točke, da lahko tudi spregovorimo o materinščini. Zahvaljujem se uh, članom delovne skupine za pomembno upravljeno delo. Tako Slovaška kot Malta sta državi, glede katerih je treba ukrepati. Eh, gre za to, da potrebujemo pristop, ki temelji na politiki. Treba zagotoviti neodvisen mehanizem vladavine eh, prava, ki preučuje eh, stanje v vseh državah članicah Unija, Unije. Na ta način se bomo lažje spopadli z izzivi v prihodnje, ko gre za varovalke glede delovanja vladavine prava v državah članicah. Treba zagotoviti uh, svobodo medijev eh, in pa ustrezne korake v zvezi z neko znovanostjo. No, glede situacije na Malti. 400 dni je že od tega, ko uh, se je eh, pripravil dosje, ubita je bila na eh, cesti, ehm, na Malti. Ukvarjala se je eh, s politično situacijo na Malti in eh, tisti politiki, ki jih je preučevala, so še zdaj na ključnih pozicijah v vladi. Ugotovitve so, da je treba pospešiti boj proti korupciji, eh, hkrati pa je treba politično izpostavljene besede, osebe preiskati. Vse to je bistveno, če želimo zagotoviti, da naj um, preživijo uh, neodvisne medijske hiše, ki se boli, borijo proti uh, brezkrupuloznemu početju politikov. Potrebujemo tudi seznam vseh, ki so kupili um, malteške dokumente oziroma dokumente za prebivanje. Enako velja tudi za potne liste. To moramo obravnavati. Želimo tudi uh, poročilo o e subvencijah. Konrad Mici, to je minister, uh, ki ostaja. Eh, minister razkrit s panamskimi dokumenti, še vedno je na oblasti, ni se želel sestati z našo delegacijo v zvezi z novimi povezavami razkritimi med njim, potem uh, podjetjem iz Dubaja 17 Black in pa subjekti uh, v zvezi s pomembnimi projekti. Torej, poleg tega želimo tudi ustrezno ukrepanje v svezi s sovražno kampanjo eh, strani eh, članov vlade zoper, eh, zoper družino Dafne Karuane. Poleg tega želimo tudi ustrezno spomensko priznanje v valeti. Tisti, ki so, bili, ki so zagrešili kaznjive dejanja, še niso bili ustrezno preganjeni. Želimo uh, ustrezen prevzem odgovornosti in pa uh, tudi ustrezno zaprtje tistih, ki so odgovarjali za uh, to, kar se je zgodilo novinarki na Malti. Hvala lepa. Jozef Weidenholzer je tisti, ki zastopa SND. Hvala lepa predsedujoči. Zahvaljujem se naši pročevalki, kajti res je bila zelo dejavna, njeno delo je bilo zelo uravnoteženo. Kolikor opažam, igra še ni zaključena, veliko je še vprašanj, veliko je še nejasnega glede tega, kdo je naročil te umore. Takšno je trenutno stanje in lahko rečem, da ni izključeno, da nas čakajo še nekatera presenečenja v prihodnih tednih. No, ampak še vedno ne moremo uh, dokončno presoditi, uh, kaj ti trenutno še nimamo vseh podatkov. Imamo določene teorije, ni pa še vse jasno. No, vidimo lahko, kako delujejo nekatere institucije Evropske unije. Mi smo lahko videli, kako deluje Europol in kako uh, se uporablja Evropski nalog za preiskavo v določenih primerih. Tukaj gre za tehnična vprašanja, kako je Europol podpiral preiskavo oziroma ali eh, je ta podpora prinesla tudi kakšne rezultate. Pomembno je tudi preučiti, kako eh, lahko operativno izboljšamo delo Europola. Mislim, da moramo v resolucijo vključiti tudi te vidike. Pozdravljam dejstvo, da v primeru Malte še čakamo na rezultate Beneške komisije, kajti, kot sem že povedal, mnoge stvari so še nejasne in poročilo Beneške komisije bo pokazalo, ali je prišlo do sistematičnega kršenja vladvine prava v sami državi. No, podpiram zamisel kolegov, O tem smo glasovali tudi na zadnjem zasedanju v Štrasburu, da potrebujemo neodvisen mehanizem za vladavino prava, da se bomo lahko spopadali s tovrstnimi problemi v zelo zgodni fazi. In ravno v teh dveh primerjih je jasno, kako pomemben je pristop parlamenta. Dovolite mi še par osebnih pripomb. Pripričan sem, da potrebujemo zelo poglobljeno preiskavo o tem, kako se izdajajo dovoljenja za prebivanje in pa kako se dodeljuje državljanstvo proti plačilu. Na ta način lahko odpremo Pandorino skrinjico. Zelo sem bil presenečen ko smo imeli pogovor z agencijami, ki prodajajo državljanstva. Mislim, da je na to vezano še precej evropskih vidikov in mislim, da bi komisija morala imeti zelo jasno stališče v zvezi s temi težavami in te težave je treba čim prej rešiti. Hvala lepa, Joe. Gospa Makovej, vi ste zastopali IKR. E Izvolite, beseda je vaša. Uh. Hvala lepa, ne bom dolga. Želim povedati naslednje. Pogosto sem bila na Malti, enkrat sem bila na Slovaškem. Pogovarjala sem se z ljudmi, z uradniki in nimam nobenih pričakovanj, da bodo sami razrešili težave povezani, povezane uh, s kriminalnimi dejanji. Dejanj. gre za to, da se prime tiste, ki so dajali ukaze. Kar sem opazila na slovaškem, je bilo takole prejšnji um, ehm, premije. Um, ehm, Je slabo ravnal z no-, novinarji, in uh, tudi ti novinari so želeli razkriti financiranje, kajti eh, zlasti v povezavi s Soroševimi eh, skladi, financami se postavlja kar nekaj vprašanj. In eh, hkrati govorimo o enakem ministerskem predsedniku, ki je bil na poziciji tudi, ko je bil ustreljen Jan. Veliko je tudi nasproti uh, v izjavah uradnikov. Zanimivo je videti, kako vsak govori po svoje o recimo telefonskih klicih ali drugih elementih. Na Malti pa je tako, kot je povedala že Roberta, nič se ni spremenilo. Tako da ne pričakujem, da bodo organi sami uh, uh, ustrezno ugotovili, kdo je dejal ukazev. No, potem pa je tukaj še en škandal povezan uh, uh z Dafne, gre za konsorci njenih kolegov, ki je razkril, da je Dafne preučevala zelo pomembne scheme pranja denarja 1,8 uh, 800 eh, milijonov evrov je bilo upletenih. Tukaj gre tudi še za vprašanje upletenosti eh, drugih, recimo gospoda Micija in podobno. Ne moremo pričakovati, da bodo ljudje, ki so na poziciji, uvedli ukrepe zoper njih same. Torej, s kolegi smo bili na misiji, želeli smo ugotoviti resnico. Dejstvo je, da je treba ukrepati. ko gre za organe, ki so tudi sami upleteni, eh, potrebujemo nekega tretjega, recimo Europol, kajti novinari ne morejo razkriti vsega. Novinarja se ubije in potem naj bi bili novinari tisti, ki naj bi razkrili storilca. Ta situacija je zelo žalostna. In tudi, če se mi o tem pogovarjamo tukaj, nisem prepričala, kolikšni meri to pomaga. No, vsekakor eh, je pomembno, da se nam prisluhne, da je javnost pozorna, da pokažemo, da nam je mar. In eh, še naprej moramo preiskovati, tako da do takih stvari ne bo, ne bo več prihajalo. Torej, to so bile, bili trije člani političnih skupin, eh, eh, ki so navzoči danes. Monika je naslednja. Chcem se podjakovati aj za spravu. Hvala lepa. Zahvaljujem se za poročilo. Par pripombi je imela v zvezi z njim v osnutku imamo podrobnosti o vsebinah, ki se nanašajo na posamezne sestanke. Eh, predložena resolucija pa ne omenja vedno konteksta sestankov. Eh, poudariti moram, da je vlada Slovaške republike si vse čas prizadevala, da razreši vprašanja, ki so še odprta. Tudi Ministerski predsednik eh, Slovaške republike je to potrdil, ko se je sestav s poslanci, se je na dolgo in široko pogovarjal o splošni situaciji. No, glede vprašanj, ki ste jih postavili, pa takole lahko ste videli, da na Slovaškem popolnoma spoštujemo evropske vrednote, vladavino prava in pa demokratična načela. Če mi dovolite, bi podarila, podarila tudi dejstvo, da je po mojem mnenju poročilo nezadostno, kajti ugotovitve ne odražajo nekaterih vidikov v zvezi s stanki, ki so bili organizirani. Recimo v zvezi s stankom s posebnim tožilcem. Tam ste prejeli zelo jasno pojasnilo, kako se je zasegal telefon gospe Holceve in kako se ga potem vrnili. Menim tudi, da poročilo eh, Evropskega parlamenta ne bi smelo vsebovati nekih navedb ali pa navajen krivde, če nimamo ustreznih dokazov o tem, kako so politični uradniki povezani z organiziranim kriminalom. To so zelo nevarne stvari, če nekako nakazujemo, da gre za to v dokumentu Evropskega parlamenta, nimamo pa dokazil, gre za nek neke predpostavke, predvidevanja, ki pa nimajo utemeljitev. In eh, zelo nevarno je za Evropski parlament, če take stvari vključi v svoje poročilo. Vlada Slovaške republike se zaveda, da se je treba spopasti z, z mnogimi izzivi, da se izboljša zaupanje eh, državljanov v eh, delovanje vlade, tako da je seveda treba izboljšati zadeve recimo, ko gre za korupcijo, treba je povečati transparentnost, treba tudi eh, povečati število zaposlenih pri policiji. Potem pa še par besed o medijih. Novinari brez meja menijo, da je slovaška zakonodaja na področju medijev dobra, žal nam je, da je prišlo do umora, ampak ne gre za to, da mi ne bi imeli uh, dovolj zakonodaje. Sama sem v politiki že več let in vedno sem imela zelo korektne odnose z mediji. Dejstvo, da je prejšnji ministerski predsednik imel slabše odnose z nekaterimi novinarji, je pač tako, kot je. Ampak, eh, če to to zapišete v poročilu, ne drži popolnoma, kajti ni bilo nekih večjih napadov zoper novinarje na slovaškem. V tem primeru bi si morali pogledati tudi zakonodajo v drugih državah. Vsekakor pa bi se vam zahvalila, da ste prišli eh, na Slovaško, da ste dobili to priložnost, da se sestanete s predstavniki vlade, policije, sodstva, novinarjev. Vesela sem, da eh, ste eh, zapisali v poročilo, da včasih novinari tudi ne želijo biti objektivni, kajti tudi to je včasih razlog, da pride do sporov med nekaterimi novinari in nekaterimi politiki. Mogoče bi bilo dobro za splošno situacijo, če bi novinari imeli boljše odnose eh, s politiki. In če bi nekateri politiki eh, eh, v svojih eh, člankih ravnali tako, da nekaterih politikov ne bi obravnavali kot goljufe, tatove in pa morilce. Hvala lepa. Okay, thank you. Um, I'll ask the... Hvala lepa. predsedujočo komisije, bom pozval k besedi na koncu naše razprave. Sledi gospod Franc. Mr. Franc. Hvala lepa. Želel sem se eh, lotiti vidika zaščite manjšin na Slovaškem. Gre za manjšine, ki uh, so predvsej eh, izločene eh, iz uh, delovnega trga, iz izobraževanja in podobno. Torej gre za uh, situacijo v posamičnih regijah, kjer imamo slabo infrastrukturo, prihaja tudi do izkoriščanja teh ljudi iz manjšin, ki eh, dosti krat morajo delati za plačo, ki je daleč pod uh, povprečno. Gre za to, da so, ljudje, da so to ljudje, ki uh, morajo zaradi tega zapuščati državo, v kateri so živeli že stoletja, kajti tam več ni možnosti za preživetje. Gre za odnos zoper eh, Rome, recimo v kružicah sem se pogovarjal z ljudmi, gre za neke vrste apartheid. Recimo v kožicah eh, ljudje eh, iz romske manjšine ne smejo potovati v enakih avtobusih in to je vidik, ki ga moramo vedno znova osvetljevati. Ne sme prihajati do tabuizacije. Okay. Ni mikrofona. Ok. okay. okay. Okay, colleagues, okay. Ne uporablja se mikrofon. Okay. Um, okay, Ana, Ana Gomez next. Dobro, naslednja je Ana Gomez. Zahvaljujem se kolegom, ki so bili člani te delovne skupine. Hvala lepa, da ste pripravili poročilo Sofije Entveld. Hvala tudi za komentarje vseh kolegov, ki so bili na Slovaškem in eh, na Malti. No, naš preiskovalni odbor, ki se je ukvarjal s panamskimi dokumenti, je tudi obiskal Malto. Imeli smo odhod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 Eh, ljudi, ki se izogibajo pravici. Gospod Kembri in pa gospod Mici, ki je zdaj ministr za turizem, sta še vedno v vladi do današnjega dneva, čeprav je bilo eh, pokazano in dokazano, tako kot že za časa obiska našega odbora za, pan, za panemske uh, eh, dokumente, da sta goljufa. Enako velja tudi v povezavi s podjetjem 17 Black. Sta kriminalca in ni eh, jasno, zakaj sta še vedno v vladi, zakaj eh, ju premije še vedno eh, zagovarja, zakaj ta dva človeka nista predmet preiskave, zakaj uh, se ne obtoži obstajajo sicer preiskave, ampak še vedno ni prišlo do obtožnice. No, še vedno je tukaj kar nekaj velikih vprašanj v zvezi uh, z umorom Dafne Galice Karuane. Preiskava v zvezi s tem nikamor ne vodi. Ja, aretirali so uh, tri ljudi, ki so nastavili bombo, ampak vprašanje je, kdo je bil za vsem tem, kdo je dejal ukaze, uh, tega človeka še niso prijeli. Nekaj eh, je bilo eh, sledi, ampak jih niso raziskali. Poleg tega je tudi veliko sovražnosti zopr Dafnino družino. Veliko je obrekovanja, to se še vedno nadaljuje. Razen v enem primeru kajti od enega ministra se je zahtevalo, se je zahtevalo da uh, predloži seznam klicev, telefonskih klicev, kajti uh, obstali so sumi, da, je, uh, da se je sestajal uh, z morilci. No, Malti se preganja, preganja ljudi, ki so zahtevali, da se zagotovi pravičnost. Onemogoča se, da bi eh, ljudje lahko počestili spomin Dafne, na Dafne. Eh, obstaja celo kampanja obrekovanja zoper poslance eh, tega parlamenta, ki pozivajo, k pravičnosti in pravici, recimo kolega Davida Kazo, so obtožili, da jemlje droge in podobno. No, celo sama sem danes, eh, sem ta vikend izvedela, da sem eh, v glavnih novicah vlade na podlagi lažnih novic v zvezi z mojim nekdanjim, eh, mojim obiskom Kazahstana v okviru misije. Obtožili so me, da se povezujem z gospodom Muklarem Abljazovom, ki ga seveda nikoli nisem niti srečala. Vse te novice so popolnoma lažne. Torej gre za spletno stran z lažnimi novicami. Ravno zdaj sem na tem, da pišem kriminalni e, policiji v Belgiji, pa tudi na portugalskem, da jih obvestim o mojih ugotovitvah. No, ampak zanima me, kdo proizvaja te lažne novice, ki se objavljajo na spletni strani za oprmene. To so člani vladojoče eh, vlade na Malti. In res je grozljivo, kar se dogaja. Naj spomnim še na vprašanja v zvezi s pranjem denarja, v zvezi s Pilates banko. Izkazalo se je, da smo imeli prav. Uh, nedavno je v težave prišla še ena banka. In tudi pri tej banki uh, smo videli enak vzorec, šlo je za pralnico denarja. Torej, vidimo, kaj se dogaja na Malti. Slišali smo, kaj se dogaja na Slovaškem. Uh, Opozorila bi še na primer v Bolgariji. Ne, ne morem enostavno se strinjati s tem, da je šlo uh, za umor, ki ga je povzročil nek norec. Kaj ti, tako kot Jan Kučak je, in kot eh, Dafne Karuana Galicija, je tudi novinar v Bolgariji preiskoval primer korupcije in to korupcijo je tudi izpostavljal. Tako da mislim, da mora ta skupina obravnavati tudi primer iz Bolgarije. Pa še vprašanje imam za uh, eh, Sofi. Europol mi je v dopisu, naslovljenem name, ki sem ga razposlala, zapisal, da imajo omejitve pri ukrepanju eh, na Malti. Izpostavili so, da gre za nekaj več kot za preprost umor, gre za eh, kriminalno organizacijo in zakaj je prišlo do teh omejitev. Mandat Interpola ne dopušča, da bi Interpol preiskoval dlje, kot to dopuščajo nacionalni organi. Ali je Europol eh, zaprosil za to, da bi se mu povečal mandat v povezavi s temi trimi primeri na Malti, na Slovaškem in pa v Bolgariji. Kolegi, zaključiti moramo se znamom govornikov. Gospod Načel, gospod Kripek, lahko kasneje še kaj pokomentirate, oziroma če ste lahko zelo kratka. No? Gospod Skripe, najprej potem pa še gospod Nač. Ampak prosim vas, bodite kratka, potem pa dobi besedo še Sofi, da se odzove na postavljena vprašanja. Gospod Skripek, najpek, oziroma gospod Skripek. Eh, ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážení kolegovia a kolegyne. <clears throat> Hvala lepa za besedo. Spoštovani kolegi, danes ni preprosto govoriti v tem odboru. Namesto pravne države in preiskave oziroma mi kot Evropska eh, institucija se ne moremo umešavati v take zadeve. Eh, gre za notranja vprašanja. No, ampak trenutna situacija na Slovaškem po eh, umoru Jana Kucjaka ne prevzema. Situacija je torej taka, da odgovorni ljudje ne prevzemajo strezne odgovornosti. Sam zdaj govorim kot poslanec Slovaške in kot član eh, tega odbora. Žal prihaja v 21. stoletju do umorov. Umor Jana in pa Martine ne zadeva samo uh, najbližje družine teh dveh ljudi. Jan Krucijak je pisal o uh, kriminalu. Uh, mnogih goljufov, ki so še vedno dejavni v naši državi. No, po obeh umorih so mnogi ljudje prišli na ceste in so protestirali. Tisti, ki so ubili Martino Kušnjevo in Martina Kuceka, tega verjetno niso pričakovali. Verjetno so mislili, da če umorijo nekoga mladega, da se bo to zatuškalo, ampak ni bilo tako. Javnost se je odzvala in zelo sem uh, razočaran, da naši eh, najvišji predstavniki v vladi niso naredili ustreznih eh, korakov in eh, ugotovili, kdo je odgovoren. Ljudje bodo to na naslednjih volitvah gotovo kaznovali. Treba ugotoviti, kdo je odgovoren. No, nekdani premije Fico še vedno živi v stanovanju, ki je v lasti nekega davčnega goljufa, ki je bil pravzaprav kaznovan pred sodiščem, gospod Nač, eh, jaz sem že, eh, gospod Škripek, eh, jaz sem že zaključil seznam govornikov, bodite kratki. Povedal, pred nekaj uh, dnevi nam je prijatelj Jana Kucijaka javno povedal, da če bi vsi ustrezno naredili svoje delo, bi bilo vse v redu. In mislim, da je to sporočilo. Človeka, ki je naslovljena na politike. Poštenost izginja iz življenja ljudi in eh, moramo jo vrniti. Hvala lepa, zdaj pa še gospod Nač, prosim vas, da ste zelo kratek. Tako in pekne, tako eh, povedanje sem malo zanimal za ujem. Eh, Hvala za besedo. Pravzaprav se spoh nisem hotel oglasiti, potem pa sem prisluhnil celotni razpravi in tudi določenim kolegom ki je sedaj zapustil to zasedanje, jaz sem se odločil, da bom vseeno nekaj povedal. Na Slovaškem se soočamo z izzivi, kako drugot po Evropi, izločili smo določene družbene skupine. Imamo seveda hude izzive z romsko skupnostjo, ampak prosim vas, v imenu Slovaške bi želel povedati, da da se ne gre za to, kdo je sedaj v koaliciji. Pri nam ne vlada apartheid. Mi ne izločujemo romske manjšine iz javnega prometa. Veliko krat pretiravamo, to je res. In danes pa smo vseeno v poslopje Evropskega parlamenta in nismo v neki pivnici. Potem pa še nekaj o vladavini prava. Če se pogledate seznam tistih držav članic, ki spoštujejo svobodo izražanja, mi smo na 13. mestu, se pravi, nismo na dnu, nismo čisto nekje na repu. No, naš ministerski predsednik je odstopil vlada je padla, imamo novo vlado. V zelo kratkem časovnem obdobju smo prijeli glavne osumljence za to kaznivo dejanje. Ja, res je, včasih pač ne moremo najti tistega, ki je naročil umore. Ampak se to ni omejeno samo na Slovaško. Slovaška tudi podpira vzpostavitev Evropskega javnega tožilstva. Se pravi, Slovaška podpira vladavino prava. In tudi pri nas na Slovaškem imamo skorumpirane državljane. Korupcija ni razširjena samo na Slovaškem oziroma na Malti, ampak tudi drugod. Pomembno pa je, da lahko Slovaška proti korupciji tudi ukrepa. In Slovaška je to storila. Sofija, če je bi želela še kaj povedati imaš na voljo nekaj časa, ampak prosim, da malo pohitiš. Hvala, Klot, hvala tudi vsem kolegicam in kolegom, ki so sodelovali v tej razpravi. Žal mi je, da je dvorano zapustila gospa Binova. Moram povedati, da sem bila prav razburjena in presenečena nad tem, kar je dejala. Če želimo, da Evropska unija postane skupnost, vladavine prava in vrednot, potem moramo pač sprijeti tudi kritike, ki so pač namenjene določeni državi članici, ampak se ne gre samo za kritike, gre za to, da zagotovimo integriteto celotne evropske družine, kaj ti izzivi v eni državi članici tudi vplivajo na drugo državo članico, recimo gre za naloge za prijetje, ki so jih izdali polski sodniki. To je zelo zgleden primer za takšno medsebojno vplivanje. Dragi kolegici, ki so postila zasedenja, pa bi želela povedati, da nimamo tukaj resolucije, ampak gre za temeljito poročilo vseh sestankov, ki smo jih imeli. Kolegica Benova pravi, da so ta poročila netočna, ampak kako bo to vedela, saj je sploh ni bilo na teh zasedanjih, kako lahko sploh sodi, ali je poročilo natančno, ko pa se ni udeležila nobenega sestanka mislim, da ne gre za neke hude osebne odnose med posamezniki v medijih in vladi. Ne gre za splošen, sovražen pristop do novinarstva. In če pravite, da ni problematično, kater se nekega novinarja umori, to je, po mojem mnenju, nedopustno. To je problematično. Kadar preiskovalni novinar pač podleže naročenemu umoru, ker je pač preiskoval domnevne primere korupcije, to je problematično. In to, kar je povedala kolegica, ni korektno. Moram tudi povedati, da poročilo temelji na dejstvih, pa še to, kar je prepovedala gospa Gomez. Ja, hvala, gospa Gomez, res ste opravili ogromno dela že v preteklosti. Si pa izpostavila dvoje in to tudi nakazuje, da smo neodvisni. Te obtožbe so se izkazale za neutemeljene, kajti tisti, ki je pač podal te navedbe, je tudi um, umaknil te obtožbe. No, ampak bolgarska televizija je poročala da, o tem, da sama ni preiskovala korupcijo, ampak je pač dala nalogo dvema novinarjama. To pa ni nekaj kar lahko primerjamo s Slovaško. Jutri bomo med drugo in četrto imeli tudi javno predstavitev mnen z štirimi bolgarskimi novinarji, se pravi, dobili boste neposreden pogled v to, kar se dogaja v Bolgariji. Kleti Europola imeli smo kar nekaj sestankov s to agencijo. Imeli pa smo tudi videokonference in agencija nam zagotavlja, da sodelovanje zelo dobro poteka dobijo tudi dostop do vseh informacij. Dobro, v to malo dvomim, ampak vseeno agencija pravi, da pristojni organi v obeh državah sodelujejo s njima. Vloga Evropola je seveda ključna na tem področju in v resoluciji bi želela tudi povedati, da je treba okrepiti zmogljivosti Evropola, da ne bo tako odvisen od pristojnih organov v posamezni državi članice. Pa še to, kar je dejal gospod Franc, meni smo govorili o ciganstvu, kajti to pač ni povezano z samim dometom poročila, pa še to, kar je dejala gospa Mecula. Seveda potrebujemo neodvisne mehanizme, komisija, prosim vas, da pripravite zakonodajni predlog za spostavitev takšnega mehanizma. Poleg tega se tudi strinjam, da se poročilo objavi. Neverjetno je, da je ministerski predsednik dobil dostop, se pravi izvod tega poročila, ker je pač eh, njegova žena tudi pravzaprav omenjena v poročilu in to pomeni, na skrižje interesov. Res se mi zdi malo nenavadno, da je dobil izvod tega poročila, ker je pač ministerski predsednik, kar tudi ni nek utemeljen pravni eh, razlog. Mar se kaj bomo seveda vključili v samo resolucijo. Pa še to, kar je dejala gospa Makovej, da bomo ujeli naročnike umora. Ja, ne vem, ali jih bomo. Sama sicer nisem tako pesimistična, kakor vi. Vem pa, da so na slovaškem organi kazenskega pregona na začetku naredili nekaj hudih napak, ampak potem so vseeno prijeli glavne usumljence. Sama mislim, da preiskave potekajo resno in profesionalno. Poleg tega pa sem se tudi sestala s številnimi posamezniki, ki zagovarjajo neodvisno, pregledno javno administracijo. Se pravi, obstaja nek žarek upanja. Ne smemo biti tako pesimistični, pa še to, kar je dejal gospod Nač. Dejali ste, da ne smemo biti tako kritični. Vlada je odstopila tudi vodstvo v policiji je odstopilo, ampak potem se je vseeno vrnilo nazaj na visoke položaje, tako v vladi, kako v policiji. Ja, moramo biti kritični. Da povzamem, še vedno bomo spremljali razmere na slovaškem sama mislim, da je mehanizem za spremljanje vladavine prava, da so obiski na kraju samem zelo dobre, tudi sodelovanje z Europolom in ostalimi agencijami je zelo koristno. To je lahko tudi sestavni del širšega mehanizma, ki ga lahko uporabimo tudi za ostale države članice Evropske unije. Najlepša hvala. Hvala. Mislim, da bo ta resolucija pripravljena marca naslednje leto. Najlepša hvala Sofi, pa tudi ostalim kolegicam in kolegom, ki so prispevali k tej razpravi. Malo že zaostajamo predlagam, da se tako lotimo desete točke na dnevnem redu. Ki zadeva preiskave Olafa glede sodelovanja z Evropskim javnim tožilstvom in učinkovitost preiskav urada Olaf. Pripravljavka mnenja je Monika Makovej, ki je tudi z nami, zato ji bom dal tudi besedo, da nam predstavi to točko na dnevnem redu. If you, if you're leaving, uh, now, so. Sophie, prosim, da tiho zapustiš dvorano. Zvolite, uh... gospa Makovej. Skoraj 20 let po ustavitvi Olafa Evropskega urada za boj proti goljufijam smo naredili zelo pomemben korak za zaščito finančnih interesov Evropske unije. Kaj pa je ta pomemben urad? Spostavitev Evropskega javnega tožilstva. Pomembno je, da sedaj okrepimo njuno sodelovanje, da zapišemo jasna pravila za to sodelovanje. Med Olafom in EPPO-jem. tako da bodo pristojnosti med njima zelo dobro razmejene. Seveda, sodelovanje mora temeljiti na načelu izmenjave podatkov, zajemnega priznavanja in dopolnjevanja. EPPO bo seveda izvajal preiskave, OLAF pa samo administrativne preiskave glede finančnih interesov Unije odnos med obema agencijama ne sme seveda privesti do sporov glede pristojnosti. Zato mora biti vse jasno, tudi določeno in zagotoviti moramo, da EPPO ne bo izvajal enakih preiskav, kakor OLAV. Sistem upravljanja s primeri je seveda zaupne narave in Olaf mora imeti neposreden dostop do tega sistema in sicer preko posebne kontakte točke v okviru EPPO-ja. Potem pa še naslednje načelo nepodvajanja del. Olaf mora tukaj seveda sproti seznanjati EPPO glede preiskav ki jih izvaja. Olaf pa mora tudi tukaj upoštevati navodila EPPO-ja. Če EPPO zahteva več informacij glede kazenskih preiskav pod okriljem Olafa, lahko te informacije tudi dobi od Olafa. Če pa EPPO že izvaja kazensko preiskavo in generalni direktor urada verjame, da je treba tudi odpreti administrativno preiskavo v okviru OLAF-a, potem mora seveda OLAF dobiti tudi uradno privolitev za to strani EPPO-ja. Seveda moram tudi povedati, da kazenske preiskave morajo potekati tekoče, tudi zbrani dokazi morajo biti dopustni, spremljivi pred sodiščem. EPPO pa mora tudi spoštovati vsa procesna jamstva. Če bo Olaf začel se upravno preiskavo, potem se pač ti dokazi ne bodo uporabili nas otišek in nočemo, da pride do takšne kolizije. EPPO lahko seveda prosi Olaf, da mu pomaga pri svojem delu, zlasti pri izterjavi premoženske koristi. Je pa seveda treba poskrbeti tudi za to, da bo sodelovanje med obema agencijama potekalo tekoče in brez dodatnega upravnega bremena. To sem tudi zapisala v svojem mnenju. Tiste države članice, ki pa seveda ne sodelujejo v sami uredbi o EPPO-ju, treba seveda razmejiti njihovo vlogo glede Olafa. Olaf bo seveda nadaljeval s svojim delom, kakor je to počel sedaj pri kazenskih preiskavah. Pa je treba seveda te zadeve poslati državam članicam, ki pač ne sodelujejo v sami uredbi. Je pa treba tudi povedati, da vse ne deluje najbolje. Včasih so osumljenci šli pred sodišče v svoji matični državi, kljub temu, da je Olaf vodil same preiskave. Ampak to je pač bil edini pristop, ki nam je bil na voljo pred sprejetjem uredbe. 26. november pa je tudi zadnji datum za predložitev predlogov sprememb. Hvala. 26. novembra nam prosim tudi predložite morebitne predloge sprememb, bi želel tukaj povedati v zvezi s to točko na dnevnem redu, kaže, da ne. Hvala, gospa Makovej, do 26. novembra pa nam prosim predložite vse predloge sprememb. Sedaj pa se lahko lotimo 21. točke. Gospoda Radeva ni z nami. Imamo pa seveda na mizi predloge sprememb o poročilu, o pravilih za lažjo uporabo finančnih in drugih informacij za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona nekaterih kazenskih dejanj. 182 predlogov sprememb pa imamo. Благодаря, господин председател.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 čakalo srečanje poročevalcev v senci. Pomembno za poročevalca je, da vzpostavimo učinkovit sistem za izmenjavo informacij. 3. decembra bo potekalo glasovanje, gospod Radek pa tudi verjame, da bo poročilo sprejeto z veliko večino in potem bomo o tem poročilu glasovali decembra na plenarnem zasedanju. Hvala, da ste nam vse to povedali v imenu poročevalca, gospa Činici. <laughs> Um, because uh, we could move swiftly to the next point, but um... mislim, da se nam bo kmalo pridružila, sicer bi se lahko takoj lotili naslednje točke, ampak predvidevam, da nihče drug noče ničesar povedati v zvezi s to točko. Kaj mislite, kaj hoče povedati gospa Činiči? Oziroma, še ne vemo, kdaj bo prišla. Ja, ne vem, ne bomo jo čakali v nedogled. Predlagam, da kar nadaljujemo z tem sestankom, razen, če bi kdo drug želel kaj povedati. Komisija. Kakšna drama je sedaj tukaj v dvorani. Prosim, predstavnica komisije. Hvala za besedo. Vem, da večine poročevalcev v senci ni z nami, ampak vseeno bi želela povedati, kaj je pomembno za komisijo. Najprej najlepša hvala, da ste temu dosjeju namenili vso pozornost. Upamo, da bomo lahko s trialogom začeli že decembra. Pomembno je, da se zakonodajni akt sprejme pred uh, naslednjimi evropskimi volitvami, in sicer aprila. Skrbi nas pa naslednje. Gre za sedmi člen predloga uredbe. Ta določba govori o tistih situacijah, ko organi kazenskega pregona zahtevajo informacije od finančnih obveščevalnih enot, to pa je že zapisano v četrti direktivi o pranju denarja. V našem predlogu pa smo želeli seveda okrepiti to sodelovanje in sicer na takšen način, da enote FIU seveda spoštujejo te zahteve. Evropski parlament, se pravi njegove politične skupine, pa so proti temu in hočejo imeti določbo v angleščini is entitled to reply. To pa pomeni, da na takšen način s to formulacijo sodelovanja ne bi izboljšali. To pa nas skrbi, predvsem zaradi tega, ker se je komisija odločila, da bo podala ta predlog za voljo vas, odbor o panamskih dokumentih, nas je veliko krat prosil, da zaustrimo vse predpise in mi smo to storili, ampak vaši predlogi sprememb pa tega ne storijo, ampak želite, da se predpisi ne spreminjajo. Komisija pa verjame, da je treba okrepiti sodelovanje. In zato vas res prosim, da ponovno razmislite o predlogih sprememb, ki ste jih podali. Hvala, bomo to tudi sporočili vsem poročevalcem v senci. Gre za sedmi člen. Gospod Ližeri, tudi zamuja, tako da imamo na voljo že nekaj časa. Gospa Gomez, bi želela še nekaj povedati. Hvala. Ja, rada bi se zahvalila komisiji za to pobudo, pa tudi, da ste nas opozorili na te predloge sprememb, ki ne bodo ukrepili sodelovanja. Ne vem, zakaj smo se odločili za takšne predloge sprememb, kljub temu, da smo mi v našem parlamentu zahtevali okrepitev sodelovanja za okrepljen boj proti pranju denarja in proti financiranju terorizma. Še enkrat hvala komisiji, da ste nas opozorili na to pomankljivost. Res bi vas morali podpreti in v naši politični skupini bomo nemudoma vključili vse te predloge sprememb in upam, da se bomo lahko vrnili k prvotnemu stališču parlamenta. Hvala. tem bomo tudi zaključili razpravo in do 3. decembra bomo tudi sprejeli osnutek poročila. Sedaj pa si lahko malo odpočijemo, dokler se nam ne pridruži Fabric Ležeri, izvršni direktor Frontexa. Minuto oziroma dve minuti. Colleagues, uh, um, thank you for your patience. Drage kolegi, malo smo si odpočili. Hvala za vaše potrpljenje. Z nami je sedaj izvršni direktor Frontexa, gospod Ležeri. Nekaj nam bo povedal o delu agencije v letu 2017. Naš odbor sedaj tudi pripravlja mnenje v zvezi z zakonnim aktom, zakonodajnim aktom komisije o Frontexu. Izvršni direktor, kot sem pa že povedal, pa nam bo nekaj povedal o letnih dejavnostih agencije in o izvajanju uredbe 656 skozi 2014, ki določa pravila za nadzor pomorskih meja. seveda pa lahko izvršnega direktorja tudi kaj poprašate o sami vsebini uredbe. Ta agencija je zelo pomembna tudi za naš odpor. Gospod Leđeri, izvolite. Thank you very much, Mr. Chair. Um, good morning, honorable members of the parliament. Hvala lepa, gospod predsednik. Lep pozdrav, kolegice in kolegi. Uh, Danes bom poročal o trenutnih dejavnostih, ki jih izvaja Evropska agencija za mejno in obaljno stražo Frontex. Poročilo za leto 2017 je bilo objavljeno, vendar bi vas rad obvestil tudi o tekočih dejavnostih. Nasplošno gledano se mi zdi pomembno imeti v mislih to, da Imamo od leta 2016 razširjen mandat. Ne bom govoril o prihodnih predlogih in mandatih, ampak o trenutno veljavnem mandatu. Mandat nam ponuja seveda več možnosti, pa tudi več sredstev. Pomembno pa je vedeti, da v preteklosti so na agencijo gledali zgolj kot na akterja, ki se ukvarja z migracijskimi vprašanji, ampak eh, mejna vprašanja niso vezana zgolj na migrante, temveč tudi na boj proti organiziranemu kriminalu in preprečevanju terorizma. To je pogosto ločeno od migracijskih vprašanj. Na to ne bi smeli pozabiti. Tudi mandat Evropske agencije za mejno in obaljno stražo je zelo širok, tako kot pri integriranem upravljanju meja. Par številk. V prvih desetih mesecih letošnjega leta, v letu 2018, se je število nezakonitih prečkanj v Evropsko unijo zmanjšalo za 30 odstotkov. Če to primerjamo z situacijo, s katero smo se soočali pred enim letom, nas splošno gledano smo letos zabeležili 120 tisoč nezakonitih prečkan meje. Rezultat je moč pripisati predvsem omejenim migracijskim tokovom v sredozemlju, na zahodnem sredozemlju pa tudi na turški kopenski meji z Grčijo se je pretok migrantov zmanjšal, zato so tudi absolutne številke nižje. Z operativnega vidika zaenkrat ne moremo reči, da imamo na zunanji meji migracijsko krizo. Situacijo spremljamo, podpiramo države članice. Ta trenutek pa lahko izkoristimo za to, da razmislimo strateškega vidika o tem, kako naj razvijamo stvari v prihodnje. Omenil sem že, da upravljanje meja ni povezano zgolj z migracijskimi vprašanji. Nedavno je bila podana skupna izjava Europola in Frontexa oziroma njunih upravnih odborov. Imeli smo skupno sejo, rekli smo, da bi morali okrepiti sodelovanje. Zelo pomembno je, da razumete, da agencija in meni policisti se pravi, ko Frontex organizira skupne operacije na zunanjih mejah, lahko delujejo kot oči in ušesa organov pregona. Mi lahko potem Europolu ter policijam ter drugim organom pregona posredujemo informacije osebnih podatkih, ki jih zbiramo nismo zadolženi za preiskave. Na splošno meni policisti tudi v državah članicah lahko prispevajo k temu, da se razbije kriminalne združbe, predvsem s pomočjo osebnih podatkov, ki se potem uporabljajo v kazensko-pravnih preiskavah. Še na nekaj bi vas rad upozoril. Postajamo vedno bolj operativni. Na voljo imamo dodatna sredstva. Kot rečeno, proračun s Frontex se je okrepil. Operativni center Frontexa deluje 24 ur na dan, 7 dni v tednu ponujamo storitve, kar pomeni, da lahko delujemo vsak dan, noč in dan. Zato lažje opredeljujemo tudi situacijsko sliko na mejah v državah članicah. Kar zadeva tradicionalne skupne operacije. V tem trenutku ugotavljamo, da je povprečna velikost napotitev 1500 uradnikov, toliko jih napotimo na teren. Gre za obaljno stražo, obaljno stražo na čovnih, policisti, mejni policisti. 1500 ljudi je običajno napotenih v sklopu ene take operacije brez hitrega posredovanja. Pozejdon operacija, temis operacija se izvajata, pozejdon v Grčiji, temis v Italiji. Februarja 2018 sta se ti dve operaciji nekoliko spremenili. Več elementov z področja varnosti in pregona smo dodali, predvsem zaradi tega, ker je med Albanijo in Italijo prišlo do okrepljenega delovanja trgovcev z ljudmi, pa tudi za orožjem se je precej trgovalo. Imamo tudi stalno operacijo Indalo, ki se nanaša na migracijske izzive na jugu Španije. Gre za pretoke iz Maroka v Španijo. Ti so se v zadnjih treh letih povečali za 4 do 5 krat. kar zadeva iskanje in reševanje. To je del pomorske komponente naših operacij. Do zdaj smo, torej v letu 2018, rešili 30 tisoč oseb na vseh evropskih zonalnih mejah. Pomagamo tudi pri registraciji, manju prstnih odtisov, skriningu novih prišlekov prispevamo tudi k aretaciji tihotapcev, trgovcev, prispevamo k boju proti vsakršni nezakonito dejavnost ali tihotapljanje. Lani smo prispevali k aretaciji 744 osumljencev na področju poenostavitve nezakonitih dejavnosti. Več kot 2000 trgovcev z ljudmi smo reterali, zasegli smo 136 ton drog. Kar zadeva torej naše operacije in napotitve, te zajemajo širok domet. Sam bi se zdaj osredotočil še malce na pomorsko sodelovanje, na pomorske operacije. Verjetno se spomnite, da je nov mandat predvidel tudi tristransko sodelovanje med Frontexom kot agencijo za mejno in obaljno stražo, EMSO, agencijo za pomorsko varnost in EFKO, Evropsko agencijo za nadzor ribištva. Imamo zrcalne določbe v svojih mandatih, vsi tri akterji. To pa je privedlo do zelo dobrega sodelovanja in do dobrih rezultatov tako na področju iskanja in reševanja, kot na področju boja proti nezakonitemu ribolovu. Pa tudi, ko gre za prispevanje k boju proti onesnaževanju ali celo proti okoljskim kaznjivim dejanjem. Kadarkoli čovn patrulira v imenu Frontexa ali EFK, lahko posadka, včasih tudi skupaj z uradniki za zvezo, naprimer z ribiškimi inšpektorji. Imamo večnamenske patruljne dejavnosti, kot jim rečemo. Torej, osebe, ki so na krovu, lahko poročajo zadevni agenciji, bodi si, ko gre za nadzor na meji, ko gre za nezakonit ribolov ali pa za primere z področja onesnaževanja. V okviru operacij smo dobili kar nekaj povratnih informacij v zvezi s tem trikotnim sodelovanjem. In kolikor ugotavljam, gre za zgledno sodelovanje, kar nekaj dobrih praks imamo na tem področju. In to vrstno sodelovanje lahko služi tudi kot zgled za sodelovanje na drugih področjih. Tudi obaljne straže v državah članicah lahko sodelujejo pri teh dejavnostih, mi jih lahko tudi podpiramo pri njihovih dejavnostih. Nemško predsedovanje foruma za sodelovanje obaljnih straž je prispevalo k doseganju zelo dobrih rezultatov. Ta forum pa tudi delovni program vseh treh pomorskih agencij v Evropski uniji se dopolnjujejo rezultati, ki smo jih dosegli, pa so dobri. Kar zadeva uredbo 656 skozi 2014, parlament je julija letos podal zelo dobro poročilo. Uredba 656 opredeljuje skupna pravila, ki jih mora tudi Frontex upoštevati, ko deluje na zunanjih mejah. Glede skupnih operacij ki jih ocenjujemo v poročilu. Gre za operacijo Triton, to je še pred izvajanjem Temisa v Italiji, potem je tu še Idalo v, na jugu Španije ter operacija Hera, ki se izvaja na območju Kanarskih otokov in Afriške obale. Frontex je vedno spremljal to, kako se zagotavlja temeljne pravice. Mi želimo v celoti spoštovati temeljne pravice. Tudi uradnik iz Evropske agencije za temeljne pravice se s tem strinja, njegovo mnenje je priloženo k temu poročilu. Kar zadeva izkrcavanje v tretjih državah, vsake toliko je bilo v fazi priprave na operacijo predvideno izkrcanje pri Pozejdenu ali pri Heri v letu 2017 je bilo to predvideno. Ampak, ko smo se pripravljali na operativni načrt, je Frontex zahteval, da država gostiteljica skladno s to uredbo poda tudi splošno oceno v zvezi s stanjem v tretji državi. Agencija ter nekatere evropske države so se o tem pogajale, Izkrcanja v tretjih državah se niso izvršila v okviru skupnih operacij Frontexa. Pomembno je izpostaviti tudi to, da usporedno s skupnimi operacijami agencija razvija novo storitev, gre za večnamensko opazovanje iz zraka s svojimi letali, ki jih najamemo, lahko izvajamo nadzor na mejah iz zraka. V takšnem primeru nikoli ne delimo informacij s tretjimi državami. Informacije delimo z državo gostiteljico oziroma s sosednjo državo države Evropske unije. To je v duhu uredbe 656 skozi 2014. V prihodnje pa se bomo verjetno morali soočiti z naslednjim vprašanjem, pri čemer moramo poštevati tudi to, da je komisija v svojem predlogu želela, da se določbe Eurosurja razširijo. Evropski zakonodajalec bo verjetno sleko prej moral začel razmišljati o tem, da se vzpostavi mehanizem, ki bo dal zeleno luč ali pa rdečo luč, ko gre za realni prenos informacij s sosednjim tretjim državam. Lahko gre za primere iskanja in reševanja, lahko gre tudi za druge primere z področja pregona. Za enkrat pa so moja navodila ekipam, ki sodelujejo pri večnamenskem nadzoru iz zraka, ta, da ne smejo deliti informacij v realnem času s tretjimi državami. Naj povem tudi to, da smo mi kot agencija podali oceno, da je mnenje države gostiteljice o sosednji tretji državi nekaj, kar bi lahko bolj podrobno razdelali. V tem trenutku kar malce pogrešamo več kakovosti pri teh ocenah o stanju v tretji državi. Na koncu nam kot rečeno, ni uspelo praviti skrcanja v tretjih državah, kot smo to na začetku predvidevali v okviru operativnih načrtov. Še eno tematiko bi rad izpostavil in sicer sodelovanje z mednarodnimi, pa tudi evropskimi akterji. Kot sem rekel, Učinkovito upravljanje zunanjih meja Evropske unije se ne začne na zunanjih mejah samih, začne se preko meja. Zato je pomembno sodelovanje z državami tranzita, z državami izvora, ko gre za migracijske tokove. Včasih pa se pojavi tudi kakšen primer, ki ni relevanten zaradi migracijskih vidikov, temveč zaradi boja proti čezmejnemu kriminalu. Mi smo okrepili sodelovanje, to sem že povdaril v poročilu. Gre za obveščevalno skupnost Frontex Afrika. To se razvija v okviru projektov nudenja tehnične pomoči GDD, ko to financira. Pripravljamo tudi projekt tehnične pomoči za nudenje pomoči pri nadzoru na mejah. GDNIR je pristojen za to. Želimo okrepiti sodelovanje z afriškimi oziroma severnoafriškimi državami. Razvijamo tudi mrežo uradnikov za zvezo. Leta 2017 smo napotili enega uradnika za zvezo na Zahodni Balkan, ta ima sedež zdaj v Beogradu, in enega uradnika za zvezo v Niamej, ki pokriva Niger. Zdaj razmišljamo o tem, da bi razširili to mrežo na države Zahodnega Balkana, pa tudi na afriško celino. Če že govorim o ne ravno zunanjih, ampak o uradnikih za zvezo, ki delujejo na sedežu, trenutno napotujemo uradnike za zvezo v države Evropske unije in v pridružbene članice Schengenu, skladno z uredbo, ki je bila sprejeta leta 2016. 11 uradnikov za zvezo smo zaenkrat usposabili, nekaj smo jih že napotili, preostale pa bomo v začetku leta 2019. Potem je tu vprašanje vračanja. Še eno prednostno vprašanje, s katerim se ukvarja agencija leta 2017 in 2018, je bilo to opredeljeno kot prednostno vprašanje. Gospod Leđeri, malce pozno smo začeli in ob 12. moramo zaključiti, tako da če lahko prosim skrajšate. Bom povzel. Zaenkrat nudimo storitev načrtovanih letov, tudi komercialnih letov, čarterskih letov 341 letov smo opravili lani, 14 tisoč nezakonitih migrantov smo vrnili iz Evropske unije v države izven Evropske unije, to je 10 odstotkov učinkovitih vračanj iz EU v države, ki so izven EU. Še glede temeljnih pravic. Agencija deluje tudi na področju vračanj. To delovanje pa pozitivno vpliva predvsem na število letov, ki jih spremljamo s pomočjo tako imenovanih monitorjev. Namreč nekatere države zaenkrat nimajo vzpostavljenega takšnega sistema spremljanja. Še pomoč pri, nude, pri mobilnosti, tudi to je del novega mandata. Drugo leto zapored smo opravili tudi oceno ranljivosti. Pomembno je, da so države članice pripravljene in da ustrezno načrtujejo. Ugotovili smo, da se države članice letos veliko bolje zavedajo svojih zmogljivosti. Še vedno pa ugotavljamo, da obstaja potreba potem, da zagotovimo več zmogljivosti, še posebej smo ugotovili, da v nekaterih državah, zlasti tistih v prvi bojni vrsti, obstajajo pomisleki glede gostiteljskih zmogljivosti za migrante. V mnogih državah članicah se je delovna obremenitev povečala, kar zadeva prečkanje meja, odkar je bil šengenski mejni zakonik spremenjen in terja, da se upravi takšen pregled pri vsakem potniku. Zdaj pa res prosim, da zaključite, ker smo začeli zelo, zelo pozno. Ob 12. moramo zaključiti, kar je praktično nemogoče. In sklepam, da bomo imeli kar nekaj zelo dobrih prispevkov tudi strani kolegov. Tako da bi vas prosil, da zdaj naredite piko, da sprejmemo vprašanja. Zagotovo bodo tudi v vprašanjih izpostavili tisto, kar ste sami še želeli povedati. Upam, da nimate nič proti, vem, da imate še veliko stvari za predstaviti, morda na kakšen drug način, v pisni obliki ali kakorkoli že. O Libiji bi rad na kratko nekaj vprašal. Kaj se dogaja v Misrati, kaj se dogaja z to ladjo, na kateri je 70 ljudi, ki ne želijo oditi v Libijo zaradi razmer v tej državi. Poročila, ki prihajajo iz Libije, so kakršna pa so. Kako vi gledate na to? Kako Libijci rešujejo ta vprašanja? Verjetno bodo tudi ostali kolegi kaj povprašali s tem v zvezi, ampak z vidika DCMA-ja, z vidika obveščevalnih informacij, kako se stvari odvijajo, lahko na to odgovorite proti koncu. Vseeno bi si želel, da podate par pripomp tudi glede Libije. Zdaj pa poročevalci, najprej gospod Kueljo. Vsi, ki ste prosili za besedo, boste besedo tudi dobili, gospod Kueljo. Hvala, gospod predsednik, hvala, gospod Leđeri, da ste prišli v odbor Libe. Nadzor nad mej je zelo pomemben. Pomembno je, da vemo kot parlament, kaj se dogaja v sredozemlju, še posebej, če toliko ljudi umira. Namreč pot v Italijo postaja vse bolj smrtonosna. Število smrtnih žrtev je največje v zadnjem obdobju. Glede operacije Triton, poročila kažejo, da večino reševanj opravite v okviru operacije Sofija in s pomočjo nevladnih organizacij. Zakaj je prišlo do tega, nam lahko podate natančne številke. Kolikšna večina, 70-80 odstotkov, torej koliko ljudi je rešila operacija Sofija, koliko jih so jih rešile nevladne organizacije. Kakšen je rezultat ukrepov, ki so jih sprejele italijanske oblasti proti nevladnim organizacijam. Kot poročevalec Evropskega parlamenta za to temo moram reči, da sem zelo zadovoljen z besedilom, ki trenutno velja. Bil sem pred štirimi leti in tudi danes sem še vedno. Glede vašega poročila pa sem dobil občutek, da agencija misli, da je predmet diskriminacije v odnosu do nacionalnih organov. Čeprav smo vam povečali proračunska sredstva, verjetno si želite, da bi razširili mandat, ne pa da bi znižali standarde. Kljub nekaterim špekulacijam v poročilu, da naj bi, citiram, zaradi te uredbe prišlo do zmanjšanja izkrcanj v tretjih državah. Konec navedbe, če lahko poveste kaj več o tem. V vsakem primeru pa sem prepričan, da se strinjamo, da so trenutne okoliščine drugačne od tistih, v katerih je bila ta uredba sprejeta. Budimo si na jasnem. Sprememba okoliščin ne omogoča niti ne upravičuje tega, da se zmanjšajo obveznosti Evropske agencije na področju iskanja in reševanja, kadar so te operacije nujno potrebne. Hvala, Karlos, hvala, da si bil tako kratek. Hvala vsem za potrpljenje, glede na to, da precej zamujamo. Vem, da bi vsak želel več kot dve minuti, ker je tema obsežna, pa prosim, da se držite dodeljenega časa za govor. Gre za zelo pomembno vprašanje, ampak začeli smo zelo pozno. Saj vem, da je to precej frustrirajoče za vse. Izvolite, gospod Koster. Thank, um, eh, Hvala lepa, gospod predsednik. Spoštovani gospod Leđeri, hvala lepa za vaše poročilo. Vemo, v kakšnih katastrofalnih eh, pogojih žive ljudje v taboriščih v Libiji. Imamo veliko pričevanj, prihaja do mučenja, do posilstev, do smrtnih primerov. Tako da. Zato tudi ni več vračanja uh, skozi eh, do, do, do Libije prek um, plovil Frontexa. No, postavlja se vprašanje, ali je Frontex pripravljen, da bo prišlo do vračanja tudi v smeri Libije. Naslednje vprašanje pa je, kako razmišlja Frontex o tistih beguncih, ki so ostali v Libiji, kako naj bi jih obravnavali. Kako pa je uh, z osebami, ki so na seznamu sankcij Združenih narodov? Recimo, nekateri še vedno upravljajo taborišča, recimo Mohamed Kahler. Kakšna merila ima Frontex, eh, ko izbira, s kom bo sodeloval, recimo pri usposabljanju? Ali načrtujete več preglednosti glede tega? Potem pa še. Uh, vprašanje v zvezi s tretjimi državami, recimo s Tunizijo, ali meni Frontex, da je Tunizija uh, taka država, ki izpolnjuje zahteve glede uh, varnega kraja v skladu z mednarodnim uh, paktom. Gre za pravico o tem, da nekdo odpotuje z države in da se spoštuje tudi pravice uh, Eh, beguncev. No, potem pa še eh, nekaj v zvezi s Frontexom v sredozemlju. Gospod Kester, skrajšajte, prosim, takoj bom končal. Ali eh, načrtuje Frontex tudi uh, okrepitev pristojnosti, tako da bo imel čim bolje uh, opremljene uh, ladje, ne samo za nadzor, ampak tudi za dejansko reševanje ljudi? Hvala lepa. Hvala, kolegice in kolegi. Največ dve minuti vam dam na voljo, sicer ne boste prejeli odgovorov. Eli Šlajn, maksimalno dve minuti, prosim. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa tudi direktorju. Tri vprašanja bi imela zelo na hitro za gospoda Leđerja. Koliko operacij reševanj je bilo izvedenih v okviru operacije Triton v letu 2018? UNHCR pravi, da je pot po osrednjem delu sredozemlja najbolj nevarna. Na vsakih 18 oseb, ki potujejo po tej poti, en umre. Zato me zanima, koliko operacij reševanja je bilo izvedenih v okviru Tritona letos. Drugo vprašanje. S Frontexom ste prisotni na meji med Bosno in Hrvaško, kaj te eh, različne organizacije, ki delujejo na terenu, pravijo, da so razmere tam dramatične, da je na tisoče migrantov, ki živijo sredi cest, še posebej v Veliki Kladuši in v Bihaču, da so ljudje tam v povsem nespremljivih pogojih, da ni nobene zdravniške pomoči ali podpore, niti pravne podpore. Časopis Guardian navaja, da je v zadnjih mesecih prišlo do sistematičnega izvajanja nasilja strani hrvaških organov na tej konkretni meji, ker so s tem želeli zavrniti prosilce za azil in jih vrniti v Bosno. Zanima me, če je Frontex prisoten na tej meji, če ja, koliko ljudi imate tam, zdi se mi, da bi res morali spremljati, kaj se dogaja na tem področju, glede na to, kako hude obtožbe se pojavljajo z večjih strani. Zanima me tudi, ali je morda prišlo do zmanjšanja pozivov SOS v sredozemlju, zlasti v teritorijalnih vodah Libije. Namreč res ne razumem najbolje, kaj se tam dogaja, kako deluje libijska obra, obaljna straža, ki, kolikor slišimo, ne spoštuje temeljnih pravic. Kolegice in kolegi, držite se dveh minut, ker nas čaka še ena točka na dnevnem redu. Z nami bo namreč tudi direktor Agencije za temeljne pravice. Ska? Hvala. Vprašanje glede novega mandata. 10 tisoč je predlagala komisija. Kam boste dali te ljudi v Varšavo? koliko od teh je dejansko novih uradnikov, koliko jih že obstaja in so jih samo drugače obračunali. Glede vračan se ne strinjamo. Pravite, da se vrača v 43 ljudi, ampak tu gre pravzaprav za izkrcanja. Frontex ima, kolikor vem, hude težave na področju vračanja. Še nekaj me je zanimalo. Aha. Me veseli, da ste rekli, da je upravljanje meja širše vprašanje kot zgolj migracijsko vprašanje. Škoda bi bilo, če bi deset tisoč ali več Frontexovih uradnikov šlo na meje, če ne bi vedeli, kaj bi tam na tanko sploh počeli. Dobro je, da se ukvarjajo tudi z bojem proti tihotapljenju in trgovanju za orožjem. Kje bi lahko Frontexovi uradniki najbolje preprečevali konkretne kaznjiva dejanja? Yeah, engage, Cecil Kenger. Eh. Hvala lepa, Klod, hvala lepa direktorju. Zelo kratko vprašanje glede uradnikov za zvezo. Vi ste jih prej omenili. Zanima me, kje ste prišli do te številke ko ste podali svojo predstavitev, ste rekli, da Frontex daje velik pomen tudi sodelovanju s tretjimi državami. Zanima me, kako bi lahko Frontex bolje prispeval k dobremu delovanju uradnikov za zvezo. Uradniki za zvezo so običajno uradniki držav članic ali pa uradniki komisije državljanov ki delajo na področju analiz, raziskav v okviru delegacije držav članic. Lahko odgovorite na te dve vprašanje. Hvala. Okay, um... Dobro. Gospod Veržija, dve minuti. To velja za vse. Izvolite. Gospod predsednik, obljubim, da bom zelo kratka izjemoma. Uh, Če se navežem na to, kar smo slišali, vsi pravijo, da se je število prečkanj zmanjšala med Libijo in Italijo, približno nam je jasno zakaj. Predvsem zato, ker je Libija v narekovajih Libija vzpostavila območje SAR, ki presega zgolj njena teritorijalna območja in vode. Veliko je tudi operacij iskanja in reševanja, pri katerih sodelujejo italijanski organi, ampak v okviru območja SAR se ne priznava pristojnosti te države. Nasrečo. Zato me zanima, kako Frontex in operacija Sofija delujeta na tem področju. Raziskovalci so meseca septembra predstavili statistične podatke. Od desetih, ki prečkajo sredozemlje, en pride v Evropo, sedem jih pošljajo nazaj v Libijo, posledice vemo, kakšne so, dva umreta, se pravi. Des 20 odstotkov oseb, ki skušajo prečkati sredozemlje, umre. Kako sodelujete z organi, ki delujejo znotraj tega območja? Hvala. Okay, Hvala, Marija Kristin Juan Fernando je naslednji, na kratko. Hvala za besedo. Direktor Ređerje, dve vprašanje imam. Prvič, osebno sem obiskal te vhodne točke na jugu Italije in pa na jugu Grčije. Frontex je bil na vzočtem. Sam sem obiskal uh, te točke, uh, recimo pri nas v Španiji, tako pri uh, Gibraltarju ali pa Sevti in Melili, ampak tam ni bilo Frontexa. Ali imate kakšno razlago za to? Države članice morajo razviti tudi prostovoljno sodelovanje, ali je to vse na to temo? In potem drugo vprašanje, kako pa je s tehničnimi težavami, ki nekako ovirajo učinkovitost Frontexa? gre za dopolnilno opremo pri operacijah nadzora obal v državah članica. Torej, to sta bili dve vprašanji. Naslednja je Ana, tudi samo dve vprašanji. Govoril sem samo eno minuto, ne pa dve minuti. Nimamo časa, tako da je bilo kar v redu. Ana. Imamo vprašanje v zvezi z Libijo. Nekaj vprašanj je bilo že postavljenih na to temo poznate sistem o prodaji nacionalnih vizumov za ljudi iz eh, Libije in pa Alžirije. Ti ljudje gredo potem na trajekt in pa v Italijo. Kako je s tem sistemom? Eh, komisija vam je sporočila, zakaj gre ali že kaj ukrepate. No, potem pa imam še vprašanje v zvezi s tem, kar je povedal že eh, Juan uh, Carlo. Torej, kako je z evropskim ozemljem na severu Afrike? Trgovci z ljudmi upravljajo vse. Poleg tega pa se sistematično povečuje tudi število operacij pranja denarja. To je že bilo omenjeno. Hvala lepa, to bo toliko za zdaj. Takole, glede naslednje točke, ki se nanaša na agencijo FRA na koncu bomo končali v angleščini, tako da boste imeli dovolj časa. Kajti prekoračili bomo uh, pol eno uro, tako da bodo tolmači lahko odšli. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa tudi uh, spoštovanim poslancem za postavljena vprašanja. Najprej situacija v Libiji nasplošno. Frontex sam po sebi nima zunanje politike ali pa razvite diplomacije. Mi smo izvršilna agencija Evropske unije in spoštovati moramo zunanjo politiko Evropske unije, če naj tako povem. Nikogar pa nimamo na terenu v Libiji. Nimamo uradnika za zvezo v Libiji, tako da je eh, zelo težko podati kakršne koli informacije ali pa obveščevalne podatke o tem, kaj se dogaja v Libiji. Vse, kar vemo, prihaja iz odprtih verov. No, te države vsekakor ne bi opisal kot najboljšo državo na svetu. V zvezi uh, z območjem uh, iskanja in reševanja, ki ga je razglasila Libija, je tako, da si ne izmenjujemo informacij z libijskimi organi. To sem navedel tudi v svojem poročilu. Omenil sem nove situacije, ki leta 2014 niso bile predvidene. Torej, nova situacija je tudi v tem, da imamo naprimer možnost, da izvajamo nadzor iz raka na lastno pobudo. V takih primerjih, kadar ob pazimo neko uh, situacijo ali pa plovilo, ki nas zanima, kjer uh, naj bi prišlo do uh, reševanja ali iskanja uh, z evropskimi sredstvi, torej sredstvi iz držav članic Evropske unije ali pa Frontexa, potem ukrepamo. No, enkrat je šlo tudi za tunizijska sredstva, kajti vse skupaj se je dogajalo blizu tunizijske obale in. Evropski pomorski centr za iskanje in reševanje bil v stiku s Tunizijo. To je bil en primer. Sicer pa nimamo nobenega ukvira za izmenjavo informacij s sosednjimi državami ali partnerji. Torej, doslej si ne, nismo izmenjevali informacij. No, želel bi tudi jasno pojasniti, da nikoli nismo imeli izkrcanj Frontexa v Libiji. Tega nikoli nismo imeli. Kdaj naj bi, spraševali ste, kdaj naj bi to svet počeli, ampak tega nikoli niti ni bilo, to moram podariti. No, potem merila za iskanje in reševanje. Kako organiziramo te operacije v osrednjem sredozemskem morju? Uh, Izmenjujemo si informacije z državami članicami, ki so v neposrednem sosedstvu. To pomeni, da gre za italijanske ali malteške uh, službe iskanja in reševanja. To ni v kontekstu Temisa. Če pa gre za operacije v kontekstu Temisa, se s tem ukvarjajo italijanski organi. Tukaj ni nič posebnega dodati. Leta 2017. Uh, ste spraševali o številu eh, dejavnosti iskanja in reševanja, eh, ki jih je izvajala agencija Frontex. No, na pamet bi lahko povedal, da je šlo za 25 odstotkov eh, operacij iskanja in reševanja, ki jih je izvajal Frontex v osrednjem sredozemlju. Tako je bilo leta 2017, torej 25 odstotkov če se prav spomnim, so nevladne organizacije izvedle 25 odstotkov teh operacij iskanja in reševanja. Zakaj je bilo tako? Uniformed, uh, eh, Sofija oziroma tista področja, uh, kjer delujejo tudi nevladne organizacije, so bila zelo blizu Libiji. Triton pa je bil osredotočen bolj na severni del. Potem učinek ukrepov, ki jih je sprejela Italija v povezavi z nevladnimi organizacijami. Če se prav spomnim, je bil v Italiji sprejet kodeks ravnanja v zvezi z nevladnimi organizacijami. To se je zgodilo leta 2017 in kolikor nov, eh, vem, ni bilo sprejetega nobenega eh, dodatnega kodeksa ravnanja glede sodelovanja eh, z nevladnimi organizacijami. Eh, Z vidika Frontexa bi eh, leta 2017 potrebovali eh, boljšo kooperacijo, boljšo organizacijo, boljše sodelovanje, torej, tako da ne. Eh, bi uničevali nobenih dokazov, Ne govorim, da je prišlo do, do uničevanja dokazov zopr kriminalne združbe uh, načrtno ali pa namerno, ampak včasih se to zgodi po nesreči, tako da um, če ohranimo dokaze, potem organi pregone lažje izvajo svoje dejavnosti. No, potem ste omenili tudi nekaj, kar bi lahko pomenilo diskriminacijo Frontexa, čisto zakonodajnega vidika. No, kontekst danes je drugačen, kot je bil leta 2014 razmišljamo eh, tri lateralnem sodelovanju z EMSO in z EFKO. Dovolite mi konkreten primer. Če imamo uh, plovilo uh, Evropske agencije za ribištvo in če pride do akcije reševanja, potem lahko pride do izkrcanja v tretjih državah. Seveda pa je treba ustrezno vr, uh, spoštovati načelo nevračanja nimamo nekega obteženega postopka. In tem je ravno paradoks. Nekatere države članice iz prve linije morda lahko podležejo skušnjavi, da ne bodo sodelovali s, Frontexu, s Frontexom, ampak sodelujo z drugimi akteri, da lahko potem izkrcajo rešene migrante v tretjih državah tukaj jaz prepoznavam diskriminacijo. No, mogoče gre tudi za diskriminacijo pri drugih dejavnostih, kjer ne gre zgolj za pomorske dejavnosti, mogoče gre za dostop do a, osebnih podatkov oziroma do baze osebnih podatkov, mogoče je tukaj prišlo do diskriminacije. Recimo tukaj gre za svežen o interoperabilnosti in a, to področje želimo ustrezno a, urediti. Glede števila rešenih ljudi lani in leta 2014. Agencija je rešila 240 eh, eh, tisoč ljudi. Oziroma 43 tisoč ljudi, eh, letos pa malce manj. Imamo mandat na to temo od leta 2016. To pomeni, da smo navzoči nekje na zunanji pomorski meji naše posadke so ustrezno sposobljene, da lahko posežejo kot akteri na področju iskanja in reševanja in to lahko storijo kadarkoli. No, zdaj še glede kopenske meje med Hrvaško in Bosno in Hercegovino. Tam imamo o, letalo, ki preletava mejo, izvajamo nadzor iz zraka v hrvaškem zračnem prostoru in lahko identificiramo skupine emigrantov, včasih gre tudi za kriminalne dejavnosti. Nismo pa navzoči na terenu, kajti hrvaški organi niso zaprosili za našo navzočnost, čeprav sem ponudil, da bi na to kopensko mejo na hrvaško stran napotili uh, nekaj ljudi. No, potem še vloga uradnikov za zvezo, potem pa še prihodna. Uh, Uredba, ureditev in vprašanje v zvezi z vizumi. No, vloga Eh, uradnikov za zvezo v tretjih državah. Ti lahko olajšajo eh, sodelovanje z delno tretjo državo, recimo v Turčiji lahko naš uradnik za zvezo pripomore k izvajanju eh, izjave podpisane med EU in pa Turčijo. Imamo tudi strukturno strateško sodelovanje s Turčijo, tako da uradnik za zveze lahko pri tem pomaga. V njih gre drugače. Gre za sodelovanje z nigerskimi organi eh, v širšem smislu. Tukaj nismo omejeni zgolj na migracijska vprašanja. Lahko preučimo tudi možnosti eh, pomoči v povezavi s tehnično pomočjo. Imamo CSDP, imamo Niger misijo na Zahodnem Balkanu gre bolj za pripravo na pristop, odvisno je pač od regije oziroma od države, vloga je pač temu primerno drugačna. Glede prihodnosti in glede stalne ekipe deset tisočih, spraševali ste o tem, ta stalna enota je neke vrste strateški bazen, evropskih uh, uradnikov na mejah in pa obalah v skladu z ocenami ranljivosti vidimo, da nam manjka okoli 5000 ljudi. Gre za strukturni deficit, torej manjka nam 5000 ljudi mejnih policistov. Vse polovica te stalne enote a, bi bila lahko zelo prožno napotena, da bi ustrezno obravnavali a, sezonske konice. Mogoče ne bo šlo za migracijska vprašanja, a, lahko bi šlo tudi za ustrezno delovanje letal. Ustrezno upravljanje eh, meja pomeni tudi eh, zagotavljanje ustreznega prehoda meje, tako da ljudje ne bodo čakali po eno uro eh, na meji, zato ker primankuje osebja. Torej tudi to je naše delo. Od teh deset tisočih bi veliko ljudi lahko uporabili za zapolnitev obstoječih vrzeli. Če bi imeli ustrezne, ustrezne pravna pooblastila, bi lahko pomagali na nacionalni ravni pri zbiranju podatkov, pri izmenjavi podatkov na področju. Uh, iskanja, pročevanja, pregona. Torej, tukaj lahko vključimo tudi nadzornika za varstvo podatkov, tako da bo vse skupaj uh, skladno s pravnim okvirom in transparentno. No, potem še zadnje vprašanje v zvezi z vizumi na Malti. Žal, Frontex nima nobenih pristojnosti v zvezi z vizumsko politiko kot tako. Tudi tukaj spremljamo odprte vire informacij, včasih dobimo tudi kakšne kopije pisem iz parlamenta ali pa iz drugih evropskih inštitucij, ampak žal vam več na to temo ne morem povedati, kaj te Frontex se uh, s temi situacijami ne ukvarja. Hvala lepa, kolegi. Vem, da je to vprašanje, kateremu bi lahko posvetili še več časa in uh, glede katerega bi se lahko še bolj poglobljeno pogovarjali, ampak žal smo časovno omejeni. In uh, zdaj imamo na dnevnem redu še naslednjo točko, ki se nanaša na mm, Agencijo za temeljne pravice FRA. Zahvaljujemo se gospodu Leđerju iz Frontexa. Hvala lepa tudi za vašo disciplino, poslanci. Hvala poročevalcu, hvala vsem poslancom. Dobro, kolegi, nekoliko pozno začenjamo s tole zadnjo točko. Opravičujem se vsem navzočim. Gre za izmenjavo mnenju v zvezi 70. obletnico splošne deklaracije človekovih pravic. Verjetno ste že opazili vse dejavnosti, ki danes potekajo. Z veseljem uh, pozdravim Michaela Flaherty, direktorja Agencije za temeljne pravice. naša izmenjava mnen bo nekoliko podaljšana, tako da na koncu, če bo treba, nadaljujemo v angleščini. To je del skupne razprave v okviru odbora Libe v povezavi 70. obletnico splošne deklaracije človekovih pravic. Danes smo že govorili da, a, o tem, o, o oceni seznama ukrepov in pa o pravicah a, ljudi skupnosti LGBTI. In to je tudi eden od naših prispevkov a, k spoštovanju človekovih pravic, ampak seveda to področje je veliko širše, veliko bolj obsežen seznam vprašanj a, zajema. In zato smo tudi povabili Eh, gospoda Flehertija, da spregovori o teh tematikah. Seveda pa se bomo tudi danes eh, popovdne o tem še pogovarjali. Michael, opravičujem se za eh, pon začetek. Izvolite, spregovorite o 70. obletnici splošne deklaracije človekovih pravic. Hvala lepa, predsedujoči, hvala poslanci. Res gre za 70. obletnico. Gre za četrto desetletje, ko sem že a, povabljen na praznovanje te 70. obletnice. Vsakič a, smo govorili o nevarnostih za človekove pravice, pa tudi za priložnosti. Leta 1988 sem se že začel a, zanimati za človekove pravice. A, človekove pravice so takrat nekako veljale za nerelevantne v tako imenovani Zahodnji Evropi. No, hkrati pa smo imeli takrat tudi eh, vzhodni blok in eh, človekove pravice so tam pomenile celo revolucijo. Zato je prišlo do zanimivega razvoja dogodkov v eh, poznih 80-ih letih. Tako da sem to prepoznal kot eh, priložnost. No, čez deset let sem izvajal program eh, Združenih narodov v Sierra Leonu. Tam so bile eh, dejavne oporniške sile, prišlo je do grozljive vojne, hkrati pa je to sopadlo tudi z uspešnostjo vzpostavitvijo mednarodnega eh, kazenskega sodišča. Torej, na eni strani obup, na drugi strani priložnost. Leta 2008 smo bili soočeni z velikim tveganjem zaradi ekonomske krige. Eh, gre za učinek na ljudi, ki ga še vedno lahko čutimo. Ampak poleg tega pa sem eh, tukaj v Bruslju sodeloval tudi na dogodku, s katerim smo praznovali vzpostavitev Agencije za temeljne pravice. Torej, imeli smo neke temne čase za Evropo, hkrati pa tudi dobro priložnost. Zdaj pa smo prišli do leta 2018 in spet tukaj smo, eh, slavimo eh, ob 70. obletnico, hkrati pa se soočamo z velikimi tveganji, o katerih se odbor Libe vse spogovarja. Gre torej za eh, leto, kjer smo se na Dunaju zbrali tudi na forumu o temeljnih pravicah okrog 700 navzočih ljudi je bilo, tudi mnogi od vas ste bili tam. Zahvaljujem se odboru Libe za a, to, da ste sodelovali, gospe Kenge se zavaljujem. Hvala tudi predsedniku, da je bil na forumu. Forum je bil namenjen temu, da v teh temačnih, zaskrbljujočih časih za a, človekove pravice enostavno ugotovimo, da imamo tudi močno podlago za a, optimizem dotaknil bi se treh ključnih področji, ki uh, so naša skupna eh, skrb. Najprej področje, ki ste ga že obravnavali, ravno kar gre za migracije. Naša agencija je vse čas proizvajala svoja eh, mnenja v zvezi z nekaterimi najbolj kompleksnimi vprašanji, pa tudi drugimi širokimi vprašanji. Izvali smo poglobljene raziskave, javno poročali Učili smo se tudi iz izkušenj, uh, saj bili smo navzoči uh, na terenu samem, v Italiji, Grči in drugot. In zato bi predlagal štiri področja, ki nas eh, posebej zaskrbljujejo v kontekstu migracij. Najprej zelo smo zaskrbljeni v zvezi uh, s položajem grških otokov. Zdaj smo v zimskem obdobju, skrbijo nas pogoji v prenapolnjenih zmogljivostih, v nekaterih uh, morajo ljudje živeti celo v šotorih ali pa še v slabših pogojih. Zato pozdravljamo programe prostovoljne relokacije, premestitve, recimo med Grčijo in Portugalsko. Potem drugo področje zaskrbljenosti vezano na migracije se nanaša na zaščito otrok. Danes dopovdne pa bi zlaste, zlasti omenil pridržanje kot metoda nadzora metodo nadzora za otroke. To ni spremljivo in tudi ni učinkovito. Eh, Pročujemo, kakšne so alternativne možnosti za eh, otroke. Otroka je treba eh, obravnavati dostojanstveno, v odprtih zmogljivostih. Potem tretja in četrta zaskrbljenost se nanašata na delež migrantov ki umrejo na sredozemlju. Leta 2015, 4 od tisočih, danes 2018 eh, je eh, številka se povečala od 4 na 24 eh, med tisočimi. Torej gre za 2,4 odstotka v letu 2018. Kaj lahko storimo glede teh vprašanj? Ne gre samo za iskanje in reševanje, gre tudi za to, da promovirano pravne poti v Evropo. In gre za to, da se izognemo kriminalizaciji humanitarnega dela na sredozemlju in drugot. In potem še četrta eh, eh, skrb povezana z migranti, ki jo želimo omeniti danes. To so eh, dokazi, ki izhajajo iz sovražnega govora proti migrantom. Vsak dan se soočamo s tem pri poročanju v povezavi s 14 državami članicami potrebujemo očitne ukrepe za strani vseh, tako v državah članicah, kot na ravni Evropske unije. In tukaj bi pozval odbor e, Libe, da izrazi svoj, e, svoje stališče. Potem druga, drugo tematsko področje od treh je boj proti diskriminaciji. Soočamo se z resnimi problemi, v Evropski uniji, da potiskamo na rob tiste, ki jih ne vidimo kot del eh, večine. Vš čas opozarjamo na obseg tega problema pri raziskavah eh, agencije FRA. Vsi jih poznate. Recimo dve zadnji preiskavi, raziskavi eh, sta bili že predstavljeni. Ena se je nanašala na migrante muslimane, druga pa na položaj Romov v Evropski uniji pokazali smo, eh, da prihaja do ogromne marginalizacije in pa eh, do neenakosti. Ta problem bomo še bolj osvetlili v naslednjih poročilih in v naslednjih tednih. Eno poročilo bo izdano čez par tednov. Sam naslov poveže vse. Biti črn v Evropski uniji. Potem 10. decembra pa bomo začeli tudi. Uh, drugo eh, večjo raziskavo o tem, eh, kaj je, če si jut dan danes, kakšni so vzorci antisemitizma v Evropi dan danes. Dovolite mi, da se poglobim eh, v podrobnosti v zvezi z dvema skupnostima. Prva skupnost je skupnost LGBTI dokazi kažejo strajno diskriminacijo na področju zaposlovanja, izobraževanja, zdravstvenega varstva, prebivališč in tako naprej. No, recimo v drugem delu te stavbe je 16-letnica govorila o tem, kaj je doživljala, ker je bila lezbika. To je le ena od zgodb, od mnogih. Zelo sem vesel, da posvečate veliko pozornosti eh, temu vprašanju, vključno eh, seznamom ukrepov komisije. Zelo vesel sem, da lahko ta odbor obvestim, da bo leta 2019 eh, agencija FRA ponovila preiskavo v zvezi z izkušnjami na področju LGBTI. Vključili bomo tudi interspolne posameznike. No, potem bi omenil še invalide. Nekaj smo že dosegli, ampak še precej je pred nami, glede na to, kakšna je realnost v naših družbah. Naprimer, imamo milijon dvesto tisoč sodržavljanov v Evropi, ki živijo v institucijah zaradi invalidnosti. Gre za manjšo državo in na to se agencija trenutno osredotoča. 4. decembra bomo objavili poročilo o tem, kako deinstitucionalizirati ljudi, kako sprejeti e, invalide v naše skupnosti, tako da bodo lahko živeli z nami. Potem pa še ena pripomba v zvezi z invalidi v kontekstu prihodnih parlamentarnih eh, volitev v Evropi. Še naprej se moramo osredotočiti na vprašanje politične participacije invalidov. No pa še zadnja pripomba v zvezi z diskriminacijo, ki je bolj splošna. Znova bi podaril trdno zavezanost na področju politike naše agencije, da podpre vse pobude naših odločevalcev v Evropi, vključno z vami, da dosežemo tako potrebno direktivo o enakem obravnavanju. Potem pa še zadnjo tematsko področje od treh gre za neodvisnost sodstva. Več kot jasno je, nič novega vam ne bo povedal, o čemer eh, se ne bi strinjali. Torej, potrebujemo uh, polno delujoče sodstvo, to je predpogoj za zaščito človekovih pravic in vladavino prava, če, za, za pravičnost v Evropske uniji. To pa je tudi predpogoj za zdravo gospodarstvo v naših družbah. To je bistvena točka za uh, vse. Torej, sodišča morajo biti neodvisna in uh, pozdravljamo sredotočenost vašega uh, odbora eh, na to tematiko. Recimo, nedavno sem z veseljem pozdravil predlog, ki ste ga pripravili, da se okrepi pobuda komisije za program pravic in vrednot. In tudi danes bi izkoristil priložnost, spoštovani poslanci, da vam um, znova povem, kako smo v agenciji zavezani uh, k ukrepom na tem področju. Oprite se na naše dokaze, na naše podatke, na naše pravne analize, to je instrument za vas. Oprite se tudi na naša nova orodja, med njimi bo tudi naslednje leto informacijski sistem o temeljnih prvicah. Ta bo gotovo za vas zanimiv. Naj povzamem, gospod eh, predsednik. Torej, če pogledam dolgoročno, lahko rečem, da, mislim da, mislim, da še nismo uh, dosegli dna, ampak stvari se bodo popravile. Popolnoma sem prepričan, da bo tako, kajti tukaj je tudi uh, veliko mladih, ravno v drugem delu te stavbe vidimo, da si prizadevajo ravno mladi za dostojnost, uh, da se bomo izkopali iz tega jarka, v katerem smo trenutno. Uh, Tudi kratkoročno pa vidim določene priložnosti, ki jih je treba pograbiti. Naj omenim le eno. Naslednje leto gre za deseto obletnico začetka veljavnosti listine temeljnih, eh, o temeljnih pravicah. To ne more biti zgolj obvez, eh, obletnica, to ne more biti zgolj datum. Treba izkoristiti priložnost, da ta izjemen pravni instrument še bolje uporabnimo, eh, da zaživi v korist evropskih državljanov. Hvala lepa. Hvala lepa, tole je bilo odlično. Najlepša hvala, Michael. Ja, seveda lahko tudi <laughs> zaploskate. Res eh, je bil to dober, dober govor. O dveh stvarih razmišljam. Kako se lahko pogovarjamo o splošni deklaraciji pravic, o človekovih pravicah eh, o zgolj v 30 minutah. Eh, to sploh ni človeško mogoče. Michael, vam pač ni mar, vi ste povedali svoje. In to mi je bilo všeč. Danes popovdne se bomo pogovarjali o vprašanjih odbora Libe v povezavi s Plošno deklaracijo človekovih pravic. Nekoliko um, ohlapno je vse skupaj postalo, človekove pravice so dan danes lahko. Eh, vse sorte, danes pa ste v parih minutah podali zelo dobre primere o tem, kakšna je situacija. Recimo, kako je mm, v sredozemlju, kako je s horizontalno direktivo, kako je s temeljnimi pravicami, o človekovih pravicah. Dali ste nam nek dober povzetek in to nas zelo veseli. Seboj pa imate tudi uh, močno delegacijo, sesilne posluša. No, vesel sem, da lahko ponovno zagotovimo našo zavezanost uh, agenciji. Zdaj pa nas morajo tolmači zapustiti, tako da bomo nadaljevali v angleščini. Would you mind? You don't mind? Okay, Christine, you go ahead. Thank you, Mr. President. And